Ja, meine Damen und Herren, darf Sie herzlich willkommen. Spoštovane kolegice in kolegi, lepo vas pozdravljam. Gospod Butikofer je bil pri eh, frizerju. Pri tem eh, procesu ste zmagali. Dobrodošli. Prosil bi, da bi nam sekretarjat vedno vnaprej dal dnevni red. Potem pa lahko vedno poročam o pogovoru koordinatorjev, kajti odbor mora pravzaprav to potrditi. In želim, da to storimo na formalni način, ne samo preko a, pisnega sporočila. Torej, včeraj smo imeli sestanek koordinatorjev. Šlo je za spremljanje in pa za načine delovanja pri svežnju Horizont 2020. Dogovorili smo se, da bomo sklicali delovno skupino za vse tiste, ki so udeleženi kot poročevalci ali poročevalci v senci. Cilj pa bi bil, da bi na plenarnem zasedanju prišli do odločitve. Jesen 2012 je cilj. In predvsem gre za to, da bi kar se da hitro vse dele svežnja obravnavali. Kar se tiče ISE, se nismo mogli odločiti, kdo bi bil naš predstavnik. Eh, slišali smo številne predloge in potem smo to odložili, dokler ne najdemo pametne rešitve. Potem pa smo imeli še predlog, ali ne bi bilo eh, možno eh, hitreje razdeliti poročila. Toda tega predloga potem nismo razvili. Kajti vsakeč, ko predsedniki objavijo poročila, če jih šele takrat raz, razdelijemo, to ni najbolj primerno. Pravzaprav uh, smo se potem odločili za to pot. Potem smo razdelili poročila, tukaj je šlo za horizont 2020. Eh, socialisti so dobili glavno poročilo, potem pravila za udeležbo, to so dobili Evropska ljudska, stronga, Evropska ljudska stranka, potem GUE eh, IET, Potem pa sprememba uredbe o IT, tudi to so dobili zeleni, potem izvajanje Evropskega satelitskega navigacijskega sistema, to je dobila Evropska ljudska stranka, potem je tukaj program o konkurenčnosti majhnih in srednjih velikih podjetij, to je dobil ALDE in pa sprememba direktive o ponovni uporabi podatkov javnega sektorja, to so dobili socialisti. Potem smo razdelili še nekaj mnen. trg in finančni instrumenti. Drug, tukaj, to so dobili ALDE, potem program za okolje in podnebne ukrepe LIFE, to je dobila Evropska ljudska stranka, potem program kreativne Evrope 2011, SND so to dobili, potem pa inovativni finančni instrumenti v kontekstu večletnega finančnega okvira Evropska ljudska stranka. Tako, sedaj sem vas obvestil o vsem. To se mi zdi dobro, kajti o tem morajo biti obveščeni tudi tisti, ki so tukaj. Sedaj pa bomo začeli s prvo točko na dnevnem redu, to je točka 6, evropska standardizacija. Z nami je kolega Girek, ki je poročevalec. In eh, tako bo tudi kolega prvi dobil besedo. Izvolite. So, eh, Hvala lepa. Uredba parlamenta in sveta, o kateri razpravljamo danes, ima kot cilj ta, da se okrepijo pozitivni učinki evropskih standardov za evropski trg, za inovacije in za konkurenčnost. V bistvu gre za to, da želimo skrajšati postopek standardizacije. da se zagotovi dobra zastopanost malih in srednje velikih podjetij in vseh družbenih skupin. V okviru tega procesa želimo razširiti uporabo standardov, kar zadeva informacijske in komunikacijske tehnologije. Tako bomo tudi okrepili interoperabilnost. predvsem med različnimi informatskimi tehnikami. Na tej ravni imamo namreč v Evropi več težav. Potem želimo tudi okrepiti standarde, ki se nanašajo na nove tehnologije. Gre za nanotehnologije, naprimer biotehnologije, jedrske tehnologije in tako dalje. Najpomembnejše spremembe ki jih predlaga uredba, zadevajo definicijo pristojnosti Evropske komisije in stalnega odbora za standarde in tehnične norme. Novost je ta, da želimo v te standarde vključiti tudi storitve. Poleg tega je predvidena posebna obravnava za področje IKT. Predvidena je bila posodobitev tudi financiranja standardizacije. Gre seveda za financiranje strani Evropske unije. Kot poročevalec se strinjam z osnutkom te uredbe parlamenta in sveta. S tem bomo namreč utrdili trenutno politiko standardizacije Evropske unije. Obenem pa bomo tudi uvedli nove elemente, ki nam bodo omogočili, da bomo kos novim izzivom. S tem oblikujemo dobro podlago tudi za okrepitev odnosov in razmeri na področju notranjega trga. Gre tudi za vidik obveščanja o storitvah, predvsem o elektronskih storitvah. Potem smo govorili tudi o financiranju, o sporočanju na ravni Evropske komisije. Obenem želimo tudi laže, enostavnejše postopke. Določeni vidiki tega osnutka sicer vzbujajo dvome, gre predvsem za javno in zasebno partnerstvo, kjer je potrebno Eh, tudi nekaj sprememb, zato da bomo zagotovili, da bo ta uredba pravi izvedbeni inštrument, ki bo zares omogočil okrepitev notranjega trga. Določbe je treba izvajati na ravni Evropske unije, treba je okrepiti inovacije, vsem zainteresiranim stranem je treba omogočiti, da aktivno sodelujejo, obenem pa moramo zagotoviti trajnostni razvoj. gostem bomo tudi zagotovili dodano vrednost. Pa še nekaj specifičnih pripomb. Najprej, v osnutku se ne omenjajo trenutna pravila standardizacije. Ne sklicujemo se niti na načelo nacionalnega zastopstva, niti na vidike, ki se nanašajo na mednarodno raven, obenem pa nimamo določb, ki se nanašajo na tako imenovano mirovanje, kar je bistvenega pomena za standardizacijo na evropski ravni. To pomeni, da moramo zablokirati proces standardizacije v določeni državi, če je prišlo do podobnega procesa tudi v drugi državi članici. Določeni vidiki so splošnejše narave, gre za to, da ukrepimo pristojnosti in pooblastila komisije. To pa zahteva določena pojasnila, predvsem na področjih, na katerih je komisija podala predloge, ki se nanašajo na delovanje obstoječega sistema in njegovo doslednost. Gre za to, da se predlaga, da se spremeni trenutni sistem. Osnutek tudi govori o raznih forumih in konzorcih. Njihove specifike naj bi tudi uporabljali na mesto evropskih eh, specifikacij. Vendar to je tudi problematično. Evropska narava namreč zagotavlja doslednost. Seveda je dobro, da vključujemo tudi forume in eh, konzorcije, vendar to ne sme voditi v protislovna pravila in protislovne standarde, s tem bi namreč preprečili dobro delovanje malih in srednje velikih podjetij. Potem eh, procesi sprejemanja odločitev niti niso eh, vedno demokratični v tem osnutku. Po našem mnenju bi se morali držati standardov, ki jih predvidevajo evropski organi za standardizacijo. Pri tem moramo imeti konsens vseh zainteresiranih strani, vseh držav članic Evropske unije. Izvajanje specifikacij bi moralo biti omogočeno v določenih primerjih. Treba bi bilo ohraniti tudi iste pogoje, kar zadeva konsens, prostovoljno sodelovanje, transparentnost in tako dalje. V primeru IKT bo treba tudi zagotoviti interoperabilnost, kot sem že dejal prej. Z drugimi besedami, cilj, o katerem sem govoril v začetku, je seveda pravi in ustrezno izbran. Načini za doseganje tega cilja pa so lahko zelo raznoliki. Osnutek komisije predlaga samo eno možno pot. Mogoče ta pot ni najprimernejša. Mislim, da bi morali pospešiti vse postopke zato da bomo lahko imeli čim več koristi tudi od forumov, ki že obstajajo. Zato, da bo potem mogoče predvideti ustrezne standarde na področju IKT. V zvezi s tem je Evropska unija. Unija v na kakšnem zaostanku v primerjavi s konkurenti na svetovni ravni. Najlepša hvala. Hvala lepa, to je bil poročevalec. Sedaj pa bi dal besedo komisiji, ki lahko predstavi poročilo gospa Brinkman. Uh, uh, uh, Hvala lepa, gospod predsednik, da ste dali komisiji možnost, da odboru predstavi poglavitne elemente našega predloga. Osredotočamo pa se na to, kar je omenil tudi poročevalec, torej na elemente njegovega mnenja. Zahvaljujem se gospodu Gireku za njegovo podporo in zabeležili smo si tudi elemente oziroma stvari, ki jih omenil. V svoji prezentaciji se bom eh, nanašala zlasti na elemente, ki jih je omenil gospod Girek. Tako bi rada že sedaj razložila, zakaj smo izdelali predlog, ki ga imate pred seboj. Najprej bi rada razložila, da je to svežen. To pomeni, da ni samo uredba, ampak da imamo tudi sporočilo. To je pomembno zaradi tega, ker na področju standardizacije ne potrebujemo pravnega instrumenta za vse elemente strategijo. In zato smo predstavili svežen s sporočilom, ki določa strateško vizijo za standardizacijo do leta 2020. Eh, to pa vsebuje tudi eh, pravni instrument, ki spremlja sporočilo. Pomembno je, ker nekateri elementi, ki jih je omenil gospod Girek in ki jih ne najdete v uredbe, so v sporočilo. In sedaj bi vam torej rada povedala, da je najpomembnejša prednost uredbe sledeča. Uredbo je mogoče neposredno uporabljati v državah članicah brez prenašanja v nacionalno pravo. Namenjena je državam članicam, pa tudi komisiji in pa do določene mere tudi Evropskim organom za standardizacijo. V tej eni uredbi boste našli vse elemente, ki jih sedaj najdete v različnih pravnih instrumentih. Torej, prednost je, da je sedaj to bolj prijazno uporabnikom. V enem samem besedilu boste torej našli vse elemente, ki jih potrebujete za izvajanje uredbe. Na prosojnicah si bomo ogledali pravne instrumente, ki jih bo ta uredba nadomestila. Rada bi zlasti omenila en element. In sicer prva direktiva 98-34. Tukaj gre za standardizacijo, ne za tehnično harmonizacijo, kajti del, ki se nanaša na tehnično harmonizacijo v direktivi 98-34, eh, sploh ni del tega predloga. Torej, v tej novi uredbi ne govorimo o tehnični harmonizaciji, govorimo samo o standardih. Kajti ta direktiva 98-34 se nanaša na oboje. To je pomemben element. Kajti ko govorimo o standardih, o tem bom govorila, govorila kasneje, je naša vizija ta, da so to zasebni instrumenti za industrijo. To temelji na prostovoljni osnovi in to ni tako kot pri tehnični harmonizaciji, ko je to obvezno. Potem bi šli kar na naslednjo prosojnico. Ob več priložnostih smo dejali, da to, kar predlagamo, ni revolucija, ampak evolucija. In rada bi vam pokazala, kako to deluje. Sistem se ni spremenil v zvezi z naravo standardov. Še vedno eh, velja prostovolen tržni pristop vedno ustrajamo pri tem, da imajo prednost mednarodni standardi, tudi to se ni spremenilo. Potem, kar se tiče uloge Evropskih organizacij za standardizacijo, ničesar ne spreminjamo, kar se tiče uloge Evropskih organizacij za standardizacijo. Morda veste, da je komisija tem zasebnim organizacijam podelila enkraten status To pomeni, da imajo te organizacije privilegiran status pri izdelavi evropskih standardov. Imamo sporazum o partnerstvu in financiramo operativne stroške do 50 odstotkov. Torej, to so zasebne organizacije, pa vendarle so povezane z nami in sicer preko tega posebnega odnosa. Zato smo uvedli elemente, ki se nanašajo na Evropske organizacije za standardizacijo v uredbo. Vloga načela nacionalne delegacije se ni spremenila in k temu bi dodala še to, da ničesar ne spreminjamo pri poslovnem modelu Evropskih organizacij za standardizacijo. Vse to je nedotaknjeno. Tega ne boste našli v uredbi. Kajti to je zapisano v sporočilo. Zato je treba pravni instrument zapisali, zapisati v skladu z a, strogimi pravnimi merili. Zato tega nismo zapisali v uredbo, pač pa v sporočila. In tam a, v podrobnostih pojasnjujemo sistem, ki je podlaga evropskega sistema standardizacije v Evropi in v zvezi s tem ničesar ne spreminjamo. Predlagalec mnenja je omenil številne inovacije. In sedaj bi omenila inovacije v uredbi. Komisija bo po posvetovanju za deležniki predstavila letni delovni program. Ta bo temeljil na predhodni koordinaciji in pa na odprtem posvetovanju z vsemi deležniki. Ta hip še nimamo tega letnega delovnega programa, pač pa ga pripravljamo in komisija ga bo sprejela eh, v naslednjih tednih. To boste videli, kako evropski standardi ne podpirajo samo evropske eh, zakonodaje, ampak tudi evropske politike in videli boste, kako lahko standarde uporabljate kot podporo za poglavitna politična področja Evropske unije, kot je naprimer inovacija, digitalna agenda, partnerstva, viri in tako naprej. In tukaj boste videli, kakšen je mandat komisije. Torej, to je prvi test. Kako bo komisija predstavila svetu in parlamentu prioritete za delovni program v smislu evropskih standardov? Ta delovni program je omenjen v uredbi, kajti to je zelo pomemben nov element. In Dobili ga boste v obliki sporočila eh, svetu in parlamentu. Potem je tukaj omenjena eksplicitna razširitev na storitve. Kar se tiče blaga, bomo predlagali razširitev na storitve takrat, kadar bo um, za to obstajal javni interes ali pa kadar bo za to obstajalo tržno povpraševanje. Želeli bi si tudi bolj vključujoč sistem, radi bi okrepili udeležbo deležnikov. Poročevalec je govoril o novi politiki oziroma o novih pooblastilih za komisijo in ta pooblastila izhajajo iz Lizbonske pogodbe. Torej, to je Lizbonska komitologija in to je omenjeno v našem predlogu. Potem je tukaj tudi doložba deli za delegirane akte. Želeli bi si tudi to, da bi se uporabljale obstojoč, obstoječe IKT specifikacije in sicer ja, se strani obstoječih forumov in konzorcijev. Ne bomo dali mandata forumom in konzorcijem in jih prosili, da izdelajo standarde na področju IKT-ja. To ni naš namen. Pravzaprav. Prav bomo uporabljali obstoječe IKT specifikacije. To pa bodo spremljale številne varovalke in pa številna merila, ki bodo morala biti za to izpolnjena. Ta element je pomemben, kajti včasih prihaja do zmešnjave, kajti mi damo mandat Evropskim organizacijam za standardizacijo naj izdelajo standarde za specifična področja za IKTE pa bi uporabljali obstoječe specifikacije, ne bomo dali v izdelavo novih. Torej, mandat za Evropske organizacije za standardizacijo bo ostal nespremenjen, ostal bo monopolen in nobeni drugi organizaciji ne bomo podelili vloge naj izdeluje evropske standarde. To je pomemben element, kajti opazila sem, da je prihajalo v zvezi s tem do nesporazumov. Pomembna vloga eh, so tudi družbeni eh, deležniki in pa mala in srednja, mala in srednja velika podjetja. Eh, Vsedaj bodo pod skupnim pravnim okvirom majhne in srednje velika podjetja potrošniki, interesi v zvezi s podjetjem oziroma okoljski interesi, pa tudi družbeni interesi vsi ti bodo udeleženi pri eh, razvoju politike v vseh ključnih fazah v procesu standardizacije na evropski ravni. Vse to bo zapisano tudi v uredbi. Kar pa se tiče nacionalne ravni, ustrajamo, da se uporablja enako načelo, ampak tega ne moramo zapisati v uredbi, zato je to zapisano v sporočilu. V sporočilu boste videli, da, morajo, da je zapisano, da morajo države članice vključiti eh, deležnike na nacionalni ravni. V uredbi predlagamo tudi harmonizirane kriterije za financiranje. Tudi to je inovacija, kajti do sedaj eh, ti, eh, ta merila za financiranje niso bila harmonizirana. Vsi deležniki se bodo financirali torej na podlagi harmoniziranih kriterijev. Želeli pa bi si tudi, da eh, bi bile Evropske organizacije za standardizacijo močneje udeležene in da bi bile bolj odzivne. Tudi to je pomemben element eh, tega novega zakonodajnega predloga, torej vključ, vključenost. Sedaj pa še nekaj o Evropskih organizacijah za standardizacijo. Cen, cene let, ECI bodo še naprej imeli monopol pri izdelavi evropskih standardov. To je zelo pomembno evropski sistem standardizacije deluje dobro. In vsi cenimo dobre rezultate. In zato mora ta sistem še naprej temeljiti na posebnem odnosu med Evropsko komisijo in pa med temi zasebnimi organizacijami. Želimo si ukrepiti eh, bolj jasne roke za rezultate in pa želimo tudi financirati na podlagi rezultatov. Pomembno je pospešiti sistem standardizacije. Imamo možnost, da, prosimo, da zahtevamo od organizacij za izdelavo standardov, da eh, so bolj uspešne, da podajajo rezultate na bolj učinkovit način in spremenili bomo obstoječi ukvir, obstoječi ukvir sodelovanja. In v naslednjem letu, ko bomo imeli novo finančno uredbo, bomo izvajali nov ukvirni sporazum a, za partnerstvo z evropskimi organizacijami standardizacijo in pri tem bomo u, pač upoštevali novo finančno uredbo. Zabeležili bomo določene cilje kajte želimo zvišati učinkovitost za 50 odstotkov do leta 2020. In ko bomo, ko bomo imeli novo finančno uredbo in pa nov okvirni partnerski sporazum, bomo uvedli določene elemente za poenostavitev, kajti uvedena bo pač nova finančna uredba. Naprimer, govorimo o, o nedoločenih oziroma o pavšalnih zneskih. Upam, da bomo to lahko uvedli že naslednje leto. Potem smo vključili tudi eh, bolj pregledno poročanje, kar vključuje tudi udeležbo na nacionalni ravni. Tara vam bo deležna večje vloge in organizacije eh, za standardizacijo bomo prosili, da pospešijo svoje postopke, ne da bi pri tem ogrozile kakovost standardov. pridržmi pa bomo imeli tudi revizijo okvirnega partnerskega sporazuma. Predvidevali bomo torej poenostavitev, kar bodo Evropske organizacije za standardizacijo nedvomno cenile. V osnetku poročila sem videla, da je omenjena tudi časovnica. Tukaj gre za čas, kdaj se zadeve izdajo, čas za odziv in čas za. Uh, začetek izdelave. Videti, da je to neuravnoteženo, zato bom omenila to temo. Oprostite za kakšne težave. Aha, govornica je bila prekinjena. Aha, ne vidite na prosojnicah, ker je eh, predrobni tisk. To bom sedaj razložila. V točki 7 obstaja zahteva, da morajo eh, organizacije podati odgovor v enem mesecu, torej da ali ne. Potem pa ima komisija na voljo tri mesece, da podeli pogodbo. Po eni strani je odziv lažji za organizacije, kajti povezane, vključene bodo v delo že na podlagi Eh, letnega programa za delo in sicer preko koordinacije. Organizacije bodo že od samega začetka vključene v izdelavo prioritet. Zato smo mislili, da bi moral biti en mesec dovolj za Evropska organizacija za standardizacijo, da se odzovajo. Kajti to bo pravzaprav predlog, ki ga bodo poznali že mesece, kajti skupaj z njimi bomo sodelovali pri izdelavi prioritet. Torej organizacije ne bodo presenečene. Potem pa je tukaj rok treh mesecev. Tukaj so številni koraki, ki so povezani z načelom zdravega finančnega upravljanja. Naprimer, treba je oceniti predloge za vidika relevantnosti, kakovosti splošnega proračuna in stroškovne učinkovitosti. In potem mora komisija izdelati predlog. Torej, tu so vključeni raznoliki koraki. Nedvomno lahko poskušamo izboljšati naša odzivnost in izdelati pogodbe v krajšem času. To, da to ni isto eh, kot eh, za eh, Evropske organizacije za standardizacijo, ki se morajo odzvati samo za da ali ne. Kar se tiče specifikacij IKT-ja, to je zelo pomembna inovacija, kot je dejal tudi poročevalec. Naj povem, da obstajata dva načina. Razložitev boste našli v sporočilu kot sem povedala že prej. Kaj ti pravzaprav spodbujamo sodelovanje med zunanjimi konzorciji in pa med evropskimi organizacijami pri izdelavi novih standardov. Hkrati pa obstajajo mednarodne IKT specifikacije, ki že obstajajo in te so pomembne za interoperabilnost, kot je omenil tudi gospod Girek. Zato bi radi omogočili to, da se priznajo obstoječe specifikacije na področju IKT-ja. To pa so številni pogoji. Sprejeli bi, da bi po posvetovanju na platformi deležnikov, ta je bila ustvarjena in bo začela delovati v naslednjem letu, torej leta 2012. Torej potem bodo veljali številni pogoji. Obstoječih specifikacij IKT ne bomo eh, uporabljali na področjih, kjer že obstajajo evropski standardi. V temo bomo posegli samo takrat, kadar so evropski standardi zastareli ali pa ni trga za nje ali pa sploh ne obstajajo evropski standardi. V uredbo smo vključili tudi številna merila, kakovostna merila, ki so zelo stroga, Zlasti se to nanaša na pravila front. Tukaj gre za smernice glede konkurence. Specifikacije pa morajo upoštevati tudi zelo pomembna načela, kot so naprimer odprtost, konsens, preglednost in tako naprej. In dovolite še sklepne besede. Ta uredba je zelo pomembna. Želeli bi si, da bi bila hitro sprejeta in da bi hitro začela delovati, če bi bilo le možno 1. januarja 2013. Poročevalec je omenil, da je to pomembno za digitalno agendo, za politike, za majhne srednje velika podjetja. To je pomembno tudi za politike inovacije in raziskav. Kajti družba se sooča s številnimi izzivi in zato je ta uredba pomembna. To vprašanje je pomembno tudi zato, ker bomo leta 2013 sprožili neodvisno revizijo oziroma pregled nad spremembami, ki so bile uvedene. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa za to predstavitev. Gospod Brežina je prvi, ki želi besedo. Děkuji, pane předsedo. Já eh, souhlasím s návrhem stanoviska Eh, pana kolegy Gierka a ve všech podstatných rysech. Strinjam se za gospodom Gierekom. Kar se tiče vseh eh, elementov, pravzaprav v grobem podpiram njegovo stališče. Njegovo stališče je identično s številnimi mnenji, eh, mnenji držav članic, kajti države članice so, to, so svoje mnenje izrazile tudi na srečanju sveta. Sedaj pa nekaj pripomp, nekaj podrobnosti. Kar se tiče pet, točk 5, 6 in 8, to so predlogi sprememb, ki se nanašajo na izvorne točke 19, 20 in 22. Izraz standardizacija na področju IKT-ja se zamenja s tehnične specifikacije. Nisem prepričan, če je utemeljitev za to spremembo zadostna, kajti tukaj je to utemeljeno tako. Standardi so utemeljeni na podlagi eh, regionalnih eh, standardov in niso odvisne od industrije. Na ta način, eh, oziroma s tem se lahko samo delno strinjam. Kajti s standardom lahko označimo kakršnikoli poljubni dokument, ki je lahko naprimer neka, neki področni standard ali pa kaj takšnega. Mi pa smo si prizadevali, da bi evropske standarde posem jasno razlikovali od drugih dokumentov, ki so jih pripravili forumi in konzorciji. Imam še eh, nekaj drugih podobnih podrobnosti in pripomb. Ampak mimo tega moram reči, da se v grobem strinjam sa tem stališčem. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, kolega Butikofer. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi predlagal, da bi vsaj za ta odbor uvedli standard za velikost črk na prosojnicah. Kajti Nemogoče je spremljati prosojnice, eh, če jih sploh ne moremo brati. In eh, to ni v smislu eh, našega dela. Sicer pa bi imel tri pripombe. Poročevalcu se zahvaljujem za intenzivno delo, ki ga je uložil v to temo. Kar se tiče vključitve majhnih in srednje velikih podjetij in pa kar se tiče družbenih deležnikov. V zvezi s tem nisem prepričan, ali ne bi morali na tem mestu govoriti o okrepitvi. V tem odboru smo v tem zakonodajnem obdobju že zelo pogosto razpravljali o tem, ali ne bi bilo možno organizacije za standardizacijo na področju majhnih in srednje velikih podjetij in pa na področju družbenih deležnikov eh, podeliti možnost za glasovanje. In po mojem mnenju ta razprava še ni zaključena. To bi lahko ukrepilo njihovo vlogo. In gospod Girek je v predlogu spremembe, naše, v predlogu spremembe 18 naša ubeseditev, ki se mi zdi, da je šipkejša, kar se tiče vloge, ki jo imajo eh, eh, organizacije za standardizacijo na področju mehnih in srednje velikih podjetij ter na področju družbenih deležnikov. Moja druga pripomba. Vključitev standardov iz forumov in konzorcijev je eden poglavitnih namenov tega svežnja. moram priznati, da sem o vašem eh, mnenju našel številne predsotke, kar se tiče vključitev standardov se strani forumov in konzorcijev. In jaz eh, ne razumem vaših predsotkov v zvezi s tem. Mislim, da je pomembno, da poskrbimo za to, da se standardi na tem področju upoštevajo pri razpisih, ti morajo veljati kot reference in vi predlagate spremembe v zvezi z členoma 9 in 10 in vaše predlogi se mi zdijo, da to pravzaprav bolj blokirajo, kot pa spodbujajo in to je po mojem mnenju tudi eh, točka, o katerem bi morali razpravljati. In tretja pripomba. Po pravici ste dejali, da ustvarjamo nov ukvir na področju standardov in mislim, da se vsi strinjamo, da moramo izbrati previdno pot zlasti v zvezi z majhnimi in srednje velikimi podjetji. Äh, Kajti države članice so, so izrazili veliko skrb da bi prišlo do prehitrega sprejemanja standardov na evropski ravni in to bi pomenilo, da bi bila majhne srednje velika podjetja zapostavljena. Zaradi tega mislim, da bi morali biti tukaj previdni. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Butihofer. Včeraj niste bili z nami in včeraj smo imeli še manjše črke eh, na prosovnicah. Ampak imate prav, vaše upozorilo je eh, čisto pravilno. Poskrbeti moramo, da bomo imeli dovolj velike črke, kajti sicer jih res ne moramo brati. O tem človek ne razmišlja. Ampak vaša pripomba je bila povsem opravičena. Kolega, odi. Merci, Hvala, gospod predsednik. Govorimo o redakcijskih pripombah. Mislim, da bi morali preprečiti zlorabo vseh kratic. Tu imamo preveč vsega tega. Podprl bi kolega Butikoferja, kar zadeva male in srednje velika podjetja. Gospod Girek, ne razumem vaših predlogov sprememb. Kolega Butikofer je govoril o 18. predlogu sprememb, vendar imamo tudi predlog spremembe 4 in 19. Podpora malih in srednjih velikih podjetij je bila dejansko nekoliko šipkejša. mala in srednje velika podjetja so mm, slabše organizirana ali pa imajo manj sredstev v primerjavi z velikimi podjetji. Zaradi tega je treba, da jih podpremo. Gre, vemo, da gre za področje, kjer so možnosti rasti največje. Druga pripomba gre za industrijske vidike. Mislim, da industrije nismo dovolj izpostavili. Seveda ne gre za sektorsko besedilo, vendar v tretji prilogi, naprimer, kjer se opredeljujejo evropske organizacije deležnikov, lahko ugotovimo, da se nanašamo na potrošnike, vključujemo tudi predstavnike okolja, tudi socialne predstavnike, mala in srednja velika podjetja, vendar ne govorimo o industriji. Sprašujem se, ali ne bi smeli tudi izpostaviti vidika konkurenčnosti naše industrije v okviru postopka standardizacije. Pa še zadnja točka v Evropski organizaciji deležnikov je predvideno, da naj ne bi imeli na vzkriž interesov z industrijo, kar zadeva trgovinske in poklicne vidike ali kaj drugega. Vendar organizacija, evropska organizacija, ki nima na vzkriži interesov z industrijo, trgovino in tako dalje, je organizacija, ki izvaja politiko. Vse organizacije, s katerimi imamo pravka, so dejansko organizacije, ki predstavljajo te kategorije. Zaradi tega mi ni jasno, kako smo to oblikovali, predvsem, če bomo imeli tako organizacijo deležnikov, ki zadeva industrijo. Hvala. Hvala lepa. Želi morda komisija odgovoriti? Euh, euh, Lahko bi se najprej odzvala na to, kar je dejal gospod Todi, gre za vidik, ki zahteva pojasnitev. Organizacija deležnikov je omenjena v tretji prilogi. Gre za organizacije, ki bi lahko bile deležne financiranja za njihovo dejavnost na področju standardizacije. Določili smo nekakšen seznam teh organizacij, ki predstavljajo in zastopajo razne interese, ki naj bi tudi prejemale financiranja. Industrija pa kot taka naj ne bi bila deležna financiran. Zaradi tega ne omenjamo industrijskega sektorja v tej tretji prilogi. Če si ogledamo normativni del uredbe, lahko ugotovimo, da bomo lahko financirali samo te eh, štiri velike evropske organizacije, ki bodo lahko deležne financiranja. Zaradi tega nismo želeli vključiti industrije v to tretjo prilogo. Seveda, industrija je v samem srču procesa standardizacije, pripravlja evropske standarde zaradi tega je neizogiben partner. Ne moremo imeti standardizacije brez industrije, to je jasno. S tem ne želimo spreminjati trenutnega sistema. To je temeljni element, zato da bomo imeli standarde, ki jih bo lahko tudi sprejel trg. Gre za standarde, ki se sprejmejo soglasno in tako dalje. hvala tudi za podporo glede eh, pristopa komisije. Dejansko smo eh, predlagali močnejšo formulacijo od eh, organov za standardizacijo, smo zahtevali, da zagotovijo ustrezno zastopanost. Seveda to lahko vodi v določene kritike, vendar to je naša glavna prvotna ocene. Gre za to, da želimo večje obveznosti. Ugotovili bomo, kaj se bo zgodilo s procesom soodločanja, vendar dobro ste razumeli, gre za večje obveze. S tem želimo dokazati naša prizadevanja, predvsem za mala in srednje velika podjetja in za druge družbene deležnike. seveda novosti te uredbe so uloga eh, specifikacij na področju IKT in na področju storitev. Gospod Betikofer in tudi poročevalec sta o tem govorila. Seveda ne bomo pripravili ničesar novega za storitve v primerjavi z blagom. Eh, Upoštevali bomo popolnoma enak postopek za oblikovanje standardov. Gre za to, da upoštevamo potrebe trga. Gre za enak postopek, tudi ki temeli na soglasju. Ne moremo usiliti nečesa na področju storitev, eh, kar ne bi bilo povezano z določenimi interesi. Zaradi tega smo v sporočilu in tudi v uredbi izpostavili tudi vidik previdnosti, kar so tudi poudarili razni govorniki v zvezi s storitvami. Kar pa zadeva IKT, to je osrče uredbe, gospod Betikofer, če želimo biti eh, skladni s tehnološkim napredkom, je treba uskladiti tempo. Komisija seveda ne bo šele začela zaoblikovati standarde na tem področju, ker to že imamo v okviru forumov in konzorcijev. Določili bomo samo resne kriterije v prilogi. Gre za kakovostna merila, ki so zelo solidna. Mislim, da imamo vsa zagotovila, kar zadeva kakovost ki se nanašajo na te specifikacije. Obenem pa smo vzpostavili tudi platformo, ki jo sestavljajo vsi deležniki na področju IKT, države članice, Evropski organi za standardizacijo, formu in konzorci in tako dalje. Ne sama podjetja, seveda. Želimo namreč spoštovati načela in pravila konkurenčnosti, intelektualne lasnine in tako dalje. Imamo torej tudi varovalke, predvidevamo zelo širok proces konsenza, potem pa bo tudi komisija sprejela odločitve za priznavanje specifikacij na področju IKT. S tem bomo tudi podprli specifikacije IKT skladno z našimi politikami, e-zdravje, e-upravljanje in tako dalje. Gre za elemente, ki so pomembni za razvoj politik komisije na tem področju. Vse to nam bo omogočal ta mehanizem. Zaenkrat bi se pri tem ustavila. To je torej moj prvi odziv na vaše besede. Hvala. Äh, hvala lepa. Sedaj pa sprašujem eh, poročevalca, gospoda Gireka, če želi še enkrat besedo. Gospod Girek, želite besedo? Izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Samo dvoje bi izpostavil. Najprej, kar zadeva definicijo samih standardov in specifikacij moramo stvari natančno precizirati. Tudi kar zadeva standarde ISO. Določeni standardi se tudi nanašajo na razlikovanje med standardi in specifikacijami. S tem se strijam tudi s kolegom Brezina. Kar pa zadeva malja in srednje velika podjetja, je seveda eh, nujno treba, da sodelujejo pri oblikovanju standardov in specifikacij, vendar na podlagi natančnih gospodarskih načelj. Zaradi tega v 18. predlogu spremembe govorimo o tem, da bi olajšali sodelovanje, ne pa zagotovili zastopanost malih in srednje velikih podjetij. Če govorimo o zagotovilih, potem pomeni, da predvidimo tudi finančni, finančno pomoč. Verjetno organizacije nočejo tudi finančno sodelovati. V splošnem pa se strinjam s predgovorniki. tudi sam pravim, da je treba izpostaviti pomen malih in srednje velikih podjetij. Treba je poudariti njihovo vlogo pri oblikovanju standardov in specifikacij. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa eh, gospodu Gireku, hvala lepa kolegicam in kolegom in pa predstavnici komisije. S tem smo zaključili to točko na dnevnem redu. Rok za predloge sprememb je 12. januar. Če nima nihče nič proti, potem smo s tem zaključili. Sedaj bomo imeli petminutni premor in ob desetih bomo začeli z elektronskim glasovanjem. Torej, kratek premor. Okay. Ladies and gentlemen, let's start. I don't know why, but... Kolegice in kolegi, začnimo. Ne vem zakaj, ampak eh, danes je z nami manj članov tega odbora. Verjetno je to povezano s tem, da so lepi dnevi in da se bliža konec tedna. Ampak eh, začeli bomo z glasovanjem. Upam, da bo kdo od vas tu popovdne. Kaj ti? Z nami bo predstavnik predsedstva in ni lepo, eh, če sem sam v dvorani, ko je tu predsedstvo. Dobro, začeli bomo z glasovanjem. Poročilo gospeline Kolarske Bobinske. Kolegico moram opravičiti. Ima težave v družini in danes ne more biti z nami. Torej, Alle Karten da elektronisch. Imate vsi elektronske kartice? Dobro, bomo začeli. Kompromis nummer 1. Wer stimmt? Oh, stopp. Kompromis 1. Stop, stop. Charles. Your indulgence, uh, my Oprostite. Uh, moj kolega nima glasovalne kartice, In eh, prosim, upoštevajte to, da ona nima te glasovalne kartice pri elektronskem seštevanju glasov. Okay. Also, Dobro, nimamo ene eh, kartice, enega kartončka, ampak morda ne bo tako dramatično. Klot ah, Turn tudi nima kartice. Tudi med nami je nekdo, ki nima elektronske kartice. Torej, ECR uh, nima ene kartice, zeleni nimajo ene kartice. Še kdo? Je še kakšna uh, politična skupina tu, ki je uh, tako šipka, ki je ob en glas? Ne. Dobro, začeli bomo sa kompromisom A. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis C. Za, proti, vzdržani, sprejet.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 14. Eh, postane brezpredmeten. Ne? Dobro, 14. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 15. Postane brezpredmeten. Kompromis E. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Sedaj zopet vse postane ja, brezpredmetno. Sedaj pa 26. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnen. Kompromis F. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejet. 31, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 32, z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 33, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 34, za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. 35 za, proti, vzdržani sprejet. 36, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 37 za, proti, vzdržani sprejet. 38 za, proti, vzdržani zavrnjen. Preverjamo, tega sem se bal. kolega je že gledal grdo, torej 38. Glasujemo. Še enkrat. No, sedaj je v redu. Konec glasovanja. Zavrnjen. 41, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjen. In sedaj bomo glasovali o celotnem besedilu elektronsko glasovanje. Glasujemo. Evropska ljudska stranka en glas preveč. Dva preveč za Evropsko ljudsko stranko. Dobro, konec glasovanja. Čestitke. Še vedno ena preveč plus dva proti. Ena za, ena proti. Hvala lepa. Sedaj pa poročilo Norberta Glantaja, ki, ki ga tudi ni z nami, ker je bolan. <laughs> Želimo mu vse najboljše, hitro okrevanje, ne pa čestitke, kot sem se zagovoril. To mu prosim sporočite. Kompromisno besedilo. Kdo se strinja, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejet. Sedaj pa končno glasovanje. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Zopet kakšen glas preveč? Ne, vse v redu tokrat. Konec glasovanja. 42 za oziroma 44 za. Za veliko večino sprejeto. To je lepo darilo za novoletno jelko <laughs> za kolega Glandaja. Tako, sedaj smo opravili z glasovanjem. Torej lahko se posvetimo naslednji točki na dnevnem redu. In to je zelo glasna točka energetska učinkovitost razveljavitev direktiv. Kolega Turmes bo dobil besedo. Vredno imate vsi pred seboj svežen, velik paket. To je ogromen kupček predlogov sprememb in večina jih ima lasnika. Če tega ne morete sami nositi okrog, potem vam bo sekretarjat pomagal. Torej, bomo začeli. Klot, boste začeli? Jaz da, ne, jaz kom, jaz kom, uh, one minute. Charles Chichester pa dobi prvi besedo. Uh, um, Hvala, predsedujoči. Uh, tik preden bo Klod začel svojo predstavitev, naj povem nekaj v zvezi s časovnico tega dosjeja. Menim, da ste pravilno omenili, da gre za zelo veliko predlogov sprememb in zato dejansko upam, da ne bomo pohiteli Bolje je, če bi podaljšali rok, kot pa da bi prehitro šli skozi to veliko nalogo, ki je ogromna še posebej za poročevalce in za tiste poročevalce v senci in gre za zelo pomemben del zakonodaje in zato smo lahko fleksibilni, kar zadeva časovnico. Hvala. Okay. Klot je naslednji. Dobro, sedaj pa Klot. Dragi kolegi, zelo na kratko bom v vodu povedal najprej, kar zadeva sam proces. Vsekakor je. Uh, zelo veliki ziv ukvarjati se z več kot 800 predlogi sprememb, vendar zahvaljujoč sekretarijatu naše skupine in tudi zavezanosti poročevalca v senci smo eh, pripravili nekaj sestankov in eh, pogajanj, pet vsega skupaj, Pred glasovanjem danes popovdan bomo imeli še tretji sestanek in vsekakor bomo lahko že danes popovdan ugotovili, kako daleč smo na tej poti in eh, če bo to popolnoma nemogoče, eh, da bi lahko izvedli glasovanje konec januarja, bomo to morali priznati in eh, o tem se bomo pogovorili morda že danes popovdan z poročevalci. Zato, da boste dobili določen vtis in občutek, naj vam povem, da danes po končanem sestanku eh, bomo najbrž že opravili približno eh, tisoč ali tisoč dvesto eh, celo predlogov sprememb. Osredotočili smo se na tiste člene, kjer imamo več kot sto predlogov sprememb in zato bomo zagotovili da eh, ko bo prišlo do glasovanja, bomo imeli veliko kompromisnih predlogov sprememb, eh, ter da ne bomo imeli preveliko posamičnih predlogov sprememb. To, kar zadeva postopek, kar pa zadeva samo vsebino, naj nakratko povem, zakaj nekoliko sami sebe jezimo in tudi v določenem smislu tudi vlade in eh, podjetja s to novo zakonodajo zato ker gre za zelo pomemben korak naprej za evropsko učinkovitost, večjo učinkovitost. Podal bom tri kratke primire. Gospodarstvo Evropske unije in naša plačilna bilanca v gospodarstvu leta 2009 je pokazala, da imamo manjše primankljaj približno 4 milijarde. Leta 2010 smo imeli nekoliko pozitivni saldo, 10 milijonov. Zakaj to govorim? Zato, da bi vse skupaj postavil v perspektivo. In sicer, da vsako leto porabimo približno 400 milijard za to, da lahko kupimo nafto in plin, kar pa pomeni, da bo sta Rusija, eh, Norveška, Saudovska Arabija, bogati na naš račun. In eh, ko pripravljamo eh, te nakupovalne sezname, lahko povemo, eh, da ko gre za energetiko, dejansko prelagamo naše bogatstvo iz našega gospodarstva v tuje gospodarstva. In zato, da bi zmanjšali ta prenos bogatstva vsaj za 50 plus milijard vsako leto. In eh, to pa pomeni nove naložbe in potencijalno tudi odpiranje novih mest. In energetska učinkovitost veliko krat pomeni odpiranje lokalnih delovnih mest, ki niso v konkurenci z kitajskimi delovnimi mesti. Gre zato, da se tehnologija še vedno proizvaja v Evropi. In tukaj je razlika med učinkovitostjo, energetsko učinkovitostjo in eh, televizorje, ki so eh, v glavnem uvoženi. Torej, energetska učinkovitost je domača prednost. Konkurenčnost energetsko intenzivnih eh, industrij in eh, malih in srednje velikih podjetij. Kaj želimo doseči s to direktivo? v osnovi zmanjšati stroške za energijo za mala in srednja velika podjetja. In kako lahko zmanjšamo te stroške? Tako da lahko vlagamo v energetsko učinkovitost v proizvodnem procesu. Obstaja pa še drugi pojav, ki si ga velja zapomniti in razumeti in sicer eh, vzpostavili smo liberaliziran eh, trg električne energije in eh, marža tega trga govori o tem, da so naše električne centrale med najbolj dragimi. In eh, če povečujemo tudi odziv na eh, popraševanje in eh, če želimo tudi povečati intenzivnost trga električne energije, potem bomo lahko lahko eh, to povpraševanje na trgu električne energije unesli v tak diagram, ki bo pomenil, da cene za električno energijo v Leipzigu, Amsterdamu in Parizu potencialno uh, ne morejo dejansko pasti na gotovinskem trgu. In gotovinski trg je prav tisti, kjer energetsko intenzivna industrija kupuje svojo električno energijo. In še en vidik, za katerega bi želel, da bi ga bolje razumeli, in tukaj je tudi vprašanje za komisijo. Ko se spuščamo v podrobnosti te direktive, boste razumeli, da. Uporaba neenergetskih virov je izključena iz um, ciljev te direktive. Imam prav, če povem, da premok eh, in tudi eh, jeklo in tudi recimo nafta ni vključena tukaj v tej, v tej direktivi in kaj to pomeni v določenem smislu. Uh, kot breme z eh, energetsko intenzivno industrijo, ali bi lahko komisija povedala, kakšen je vpliv eh, to, da nismo vključili v to direktivo drugih virov energije. In še ne na zadnje, komisija je pripravila terminski načrt in kakšno je sporočilo tega terminskega eh, sporočila. Govorimo o obnovljivih virih energije, o jedrske energiji, o e, premogu. Kot posledica bo e, stroški za energijo se povečali. Zakaj? Zato, ker moramo zamenjati naše obstoječe centrale z drugimi. In zato stroški za evropska gospodinstva se bodo povečala kar zadeva stroške za energijo. In zato je to prava zakonodaja, zato da bi lahko pomagala še posebej tistim gospodinstvom, eh, ki so eh, revneša, eh, še posebej na področju energetike. In zato je ta direktiva dobrodošla. Hvala lepa. Še nekaj besed v zvezi z postopkom. Poročevalec in poročevalci v senci nam zelo pomagajo in zelo sem jim hvaležen, da so poskušali eh, obesediti številne kompromisne predloge sprememb. Ampak časovnice ne morajo določiti oni, ampak samo eh, skupščina tukaj. Sam sem demokrat in samo mi skupaj se lahko odločimo o časovnici. Do sedaj še nismo določili časovnega načrta. Imamo samo dogovor, da bomo poskušali biti kar se da hitri. In to je želja nas vseh. Poskušali bomo to dokončati pod danskim predsedstvom. In oba govornika sta dejala, da če ne bi končali, da bi morda zadevo vložili za nekaj tednov. Po mojem mnenju bi to šlo, kajti v januarju si bomo potem zadevo v miru pogledali. Ampak eh, tema je precej zapletena. Številni ste se javili k besedi. A, začeti moram s poročevalci v senci. Dobro. Gospod Piper in pa gospod Thompson. Ja, dank, Hvala lepa, gospod predsednik. Ulaganje v energetsko učinkovitost je zelo smiselno iz številnih vidikov in s tem se strinjamo iz okoljskih in stroškovnih razlogov, kajti če potrošimo manj energije in na ta način zmanjšamo odvisnost od ovoza energije, kar je zelo lepo povedal gospod Turmes, je to seveda dobro. Gospod Turmes pa žal ni nič povedal o tem, kar je danes na dnevnem redu. Namreč, da moramo govoriti o predlogih sprememb. In sicer se vsi strinjamo glede cilja, eh, se pa zelo ne strinjamo o tem, kako bomo prišli do tega cilja. Najprej bi rad eh, pripomnil nekaj pozitivnega. Tukaj je nekaj majhnih korakov, naprimer v eh, členu 2, kar se tiče o možnosti financiranja in pa v členu 10, kar se tiče soproizvodnjo. V zvezi s tem vidim možnost za strinjanje za dogovor. Ampak pri načeljnih vprašanjih se naša mnenja izredno razhajajo. Če strnem, poročevalec tukaj um, stavi na prisilo v podrobnostih, mi pa želimo splošno zavezo držav članic k energetski učinkovitosti, potem pa želimo državljanom, podjetjem in državam članicam ponuditi večjo prožnost pri tem, kako bodo dosegli cilje. Zanimiva je taktika poročevalca kompromisi, kolega Turmes, niso kompromisi. Eh, vključili ste predloge sprememb, včasih 10 odstotkov, včasih 20 odstotkov, ki gredo v vaše smeri, ki morda še okrepijo vaše zamisli. Veliko večino predlogov sprememb pa ste enostavno izpustili. Tako da pravzaprav do napredka res ni prišlo. Žal pa ste odprli še nekatera dodatna vprašanja, naprimer v členu 3, kjer je kar naenkrat zapisano, da bi morali do 2050 za 80 odstotkov eh, uvesti eh, prihranke energije v zgradbah in sicer to ne bi bil zavezujoč cilj in sicer za 80 odstotkov. Gospod Urmes, eh, kmalo boste imeli rojstni dan, iskrene čestitke, ampak. A, Leta 2050 boste stari 90 let, sam bom star 89. Vi ste nekoliko bolj fit, eh, v eh, boljši kondiciji, to vam priznam. Ampak o tej politiki bomo morali tudi takrat še govoriti, kajti pripričan sem o sledečem. To, kar bomo danes sprejeli. Vse, kar bomo sedaj sprejeli, se bo do 90 odstotkov samo uredilo do tistega leta, ne da bi morali to mi zavezojoče predpisevati. V tej direktivi gre za leto 2020 in pa kako bomo tja čim hitreje prišli. Vse ostalo pa je znanstvena fantastika. Zato mislim, da se s tem sploh ne bi smeli tako ukvarjati in mislim, da o tem ne bi smeli tako na dolgo razpravljati. Rad bi omenil še eno stvar, o kateri se sedaj glasuje v odboru za okolje. Sedaj smo se lotili tudi sistema ETS in kar naenkrat je rečeno, da moramo vzeti certifikate iz ETS-a, ker so postali preveč e, ugodni. Ja, kaj pa je razlog? Gospodarska kriza? Ali bomo se zdaj kaznovali podjetje, ker jim gre slabo? To so predlogi, ki jih lahko razumem samo tako, da se izredno čudim. Jaz a, se ne bi dotikal ETS-a, kajti komisija tudi sama prizna, da, ta, da ne moremo še oceniti vpliva te direktive na sistem ETS. Zato mislim, da se moramo dogovoriti za čisto obeseditev, tako da bomo močno ločili te dve zadevi. Kar se tiče predlogov sprememb, dovolite, da nekaj povemo o posameznih členih člen 3. Tukaj imamo 20-stotni cilj. Evropska ljudska stranka to seveda priznava in za nas je to zavezujoče. Ampak države članice morajo imeti možnost izbire. Ali bodo vlagale v produktivnost, energetsko produktivnost ali pa v določene sektorje. Mislim, da morajo države članice imeti možnost izbire. Cilj ni pod vprašanjem. Vprašanje je samo, kakšna bo pot do tja. In mislim, da morajo biti države članice pri tej poti prožne in na ta način bodo hitreje dosegle cilj energetske učinkovitosti. Potem je četrti člen. Obnova javnih zgradb. Tukaj je tri odstotna obveza, eh, za tri odstotka zgradne bi se letno obnovile. Številne države članice menijo, da je to utopija. Nekatere pravijo pa, da so šle že mnogo dlje od teh treh odstotkov. Tudi v zvezi s tem moramo omogočiti več eh, prožnosti, treba je misliti tudi na eh, najemnike in ne samo na tiste, ki bodo s to obvezo imeli kovali dobiček. Do leta 2018 bi morale nizkoenergetske eh, hiše biti cenejše. In če, si, če najemamo zgradbe, bi to moralo potekati, potekati samo po najnovejših standardih. Ampak kaj bi bila posledica? To bi pomenilo, da bi se morale vsa zastopstva dežel, eh, nemških dežel, najeti druge zgradbe. In to bi povzročilo strašen kaos. Torej, prosim, bodite nekoliko bolj realistični pri svojih predlogih. Člen 4. Zaradi omenjenega se mi zdi, da bi moral biti člen 4 bolj prožen. Tudi tukaj moramo državam članicam omogočiti, da storijo več na zasebnem področju in manj na javnem področju ali obratno. Nad vsem mora biti zapisan cilj 20 odstotkov, kar se tiče energetske učinkovitosti in pa prihranka energije, če lahko države članice dokažejo, da so na pravi poti. In mislim, da potrebujemo več prožnosti tudi pri obnovi zgrad. Potem peti člen. Moja predzadnja pripomba. Razpisi in pa javna uprava. Pravite, da je energetska učinkovitost zelo pomembna pri razpisih, prav tako pomembna kot cena, ki se nudi. Ampak mene zanima, kako bomo to upravičili. Ali so tukaj še kvote za ženske, ki so prav tako pomembne, ali pa socialni angažma podjetij, da je vse to na enake ravni kot cene. Gospod Turmes, to pomeni, da bodo občine ob svoje oblasti. Točno to. In To se bo zgodilo, če bomo to dopustili, kolega Budikofer. Po našem mnenju te zadeve niso utemeljene. Potem šesti člen, moja sklepna pripomba. Da, tudi tukaj se načeloma strinjamo z 1,5 odstotnim prihrankom. Toda tudi tukaj ne moremo vse države članice metati v isti lonec. Države članice ne določijo sektorje, In obstajati bi morala tudi možnost pri izboljšanju učinkovitosti elektraran, da se to prišteje k rezultatu ali pa pri eh, prometu. Močneje je treba upoštevati tudi kratkoročne ukrepe. Torej, če zamenjam električno napravo, potem uh, se mora priznati tudi to. Izdelali ste predlog, ki gre v sledeči smeri. In prosim, da kolegi dobro prisluhnejo. Uh, Kolega Turmes črta kratkoročne ukrepe, ni priznavanja eh, energetskih nadzorov in pa pametnih števcev. Samo še vrho, eh, najvišji top standardi bi se morali upoštevati, ampak samo takrat, kadar ti, um, ti, ti, ti elektronske naprave imajo 30 odstotkov na trgu. Ampak kdo bo to meril? Kako čudno da dobimo potem sledeč rezultat. Sedaj vam bom podal primer. Če sedaj pridemo do tega, da želimo hladilnik, ki je star, zamenjati za A hladilnik. Vsak si misli, da je to potem pridobitev na področju energetske učinkovitosti, kajti porabil bom manj energije. Ampak kolega Turme želi to dopustiti samo v primerjavi, če se nakupi uh, ekodizajn eh, standard eh, na najvišji ravni. To pomeni, da na koncu ni pomembno to, kar je na koncu rezultat, to, kar eh, smo prihranili. Zakaj je vedno nova pravila, nova, nova pravila? In na koncu imajo države članice vedno manj možnosti, da dokažejo, kaj so prihranile. Sedaj pa še priloga 10. To se mi zdi vrhunec. Rebound efekt. V prihodnje je treba upoštevati tudi sledeče. Naprimer, če sem zamenjal svoj stari hladilnik in sem ga dal v klet in potem želim to sedaj odbiti. Pravzaprav se to mene ne tiče. Če družine hladijo pivo v kleti, v starih hladilnikah, o tem sploh ne želim razpravljati. Zato obstajajo mnogo bolj plač, bolje plačeni kolegi priloga 10 je absolutni vrhunec, kolegice in kolegi. In prosim, da se v to temo nekoliko bolj poglobite, kajti videli boste, da je zadeva zelo zabavna. Sklep. Energetska učinkovitost. Da, želimo cilje, želimo zavezojoče cilje. Želimo tudi določiti ukrepe. Toda ti ukrepi morajo biti prožni. In dokler je pot pravilna, je vse v redu in komisija bi morala imeti možnost um, po, poseganja v dogajanje, da bi države članice znova spravila na pravo pot. Ampak prožnost, kajti če ne bomo dovolj prožni, potem uh, bomo imeli velike težave v državah članicah. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Thompson. Thank you very much. And, uh... Najlepša hvala in tudi vsem vam hvala lepa za vaše prispevke. Imamo več kot 800 predlogov sprememb vseh skupaj, kot pravi gospod Turmes, in 300 samo, kar se nanaša na deseti člen. In zato eh, se je poročevalec tudi zahvalil sekretarjatu, zato da je lahko eh, našel določen kompromis. Eh, tako kot ste slišali od prehodnega govorce, zelo trdo delamo, da bi prišli do določenega soglasja. Zato bi se želela zahvaliti kolegom in Klodu za njegove napore. Prisluhnili smo potrošnikom industriji, poslovnim organizacijam, eh, sindikatom in tudi kolegom v odboru ITRE. Eh, v imenu socialistične skupine se mi zdi, da nekaj manjka v predlogu komisije. Eh, vendar najprej bi želela odgovoriti gospodu Fiberju vprašanje v zvezi z dolgoročno perspektivo. Mene zadovoljuje ta dolgoročna perspektiva 2050. V tej direktivi, tako kot v vseh drugih direktivah. E, samo osredotočanje na politiki tukaj in zdaj brez perspektive, to je tisto, kar nas je pripeljalo do e, vseh teh kriz in zato bi se rada zahvalila za to perspektivo do leta 2050. Med ostalim menim, da tisto, kar potrebujemo, so zavezujoči cilje. Seveda tukaj potrebujemo tudi fleksibilnost 20 odstotne. Energetska učinkovitost to ni nič novega. Že smo se o tem odločili v svetu in Angela Merkel eh, se je odločila v svetu za 20 odstotno energetsko učinkovitost decembra 2008 v direktivi o obnovljivi virih energije smo tudi ugotovili 20 odstotno energetsko učinkovitost. Problem tukaj je v tem, da smo bili zelo ljubeznivi do držav članic eh, brez zavezujočih ciljev in kaj so države članice storile ničesar. In zato eh, vam moramo povedati, da potrebujete zavezujoče cilje, sicer bomo dali slab signal. In zakaj moramo podati signal zavezujočih eh, ciljev, kot je Angela Merkel povedala, to je signal za industrijo. Sicer kdo bo pa eh, investiral, če nima zavezujočih ciljev. In eh, recimo so eh, država, ki ima veliko denarja in eh, v kaj naj investira v energetsko učinkovitost. Vendar brez garancij in brez zavezujočih ciljev ne bo investirala. In to je zelo pomembno. Države članice se morajo zavedati, kakšne so finančne zmogljivosti in zato bi morali spodbuditi vzpostavitev eh, trga, zato da bi lahko lahko lažje uresničevali člena 4 in 6. Države članice morajo same vzpostaviti delovanje nekaj finančnih instrumentov. V naši skupini socialdemokratov je tudi eh, revščina na področju eh, energetske učinkovitosti pomembna točka, In ko govorimo o odpiranju novih delovnih mest, ta se bodo odpirala, ko bomo začeli tudi s postopki usposabljanja v Evropi. Doslej še nimamo dovolj usposabljenih, usposobljenih ljudi. Šesti člen eh, se nanaša na eh, nacionalne scheme za energetsko učinkovitost. Tukaj bi lahko mej zamenjali za shell. Naši kolegi eh, v senci eh, so prav tako zaskrbljene v zvezi z revščino na področju energetike. Tukaj bi lahko uporabili pametne števce. Všeč mi je zamisel, da lahko potrošniki razumejo in se odzovejo na eh, določanje Eh, cen za energijo v realnem času in zato potrebujemo pametne števce. Pametni števci pomenijo, da lahko porabljate energijo, ko je leta poceni. Leta 2006 so me povabili, naj spregovorim na konferenci o obnovljivih virih energije v Sofiji. In eh, nemška fundacija, na nemška fundacija je organizirala to konferenco in eh, Eh, direktor mi je povedal, da je zelo utrujen, ker prejšnjo noč ni spal. Sem ga vprašala, zakaj ni spal. Povedal je, da tukaj v Bolgariji je eh, električna energija bolj eh, poceni po polnoči. In jaz sem mati samohranilka in zato dejansko kuham po polnoči. In seveda nima prav pametni števci bodo pomagali pri eh, energetske učinkovitosti, vendar ne boste pa pomagali revnim ljudem na ta način. Energetska učinkovitost ne zaradi tega, eh, ker je eh, mogoče ugodna za nas, temveč zaradi tega, ker je učinkovita. In to je tudi pomembno za dansko eh, predsedstvo in tudi direktiva za energetsko učinkovito zelo pomembna za dansko predsedovanje. Ne samo zaradi tega, ker imamo dobre izkušnje pri varčevanju z električno energijo. V 70-ih letih kot odgovor na naftno krizo dve državi sta se odzvali. Mi z vzpostavljanjem toplote na danski način. To pa pomeni, da v zadnjih letih poraba energije se ni povečala, ne glede na to, da je gospodarstvo raslo. Drugi pa so to dosegli z biogorivi. In upam, da se boste lahko, če se naučili iz danskega primira. Vsekakor vsako leto 200 milijard evrov In sicer to je 50 odstotkov energije se uvaža iz tujine, polovica iz eh, Rusije. To je tisti denar, ki bi ga lahko privrčevali in eh, investirali v lokalna delovna mesta v Evropi. Da se ne bi selili v Kitajsko, kajti izolacijo lasnih hiš ne morete preseliti na Kitajsko. In zato potrebujemo takšno direktivo, pogajanja in predloge sprememb. In to bom tudi posredovala kasneje na sestanku eh, poročevalcev Senci. Hvala lepa, kolegica Ford. Najlepša hvala. In tudi najlepša hvala poročevalcu in eh, njegovemu uradu, eh, ki je ogromno postoril, kajti zelo težko je eh, lotiti se takega velikega števila predlogov sprememb z različnimi stališči. Prejšnji teden sem nekaj kupila na trgu, božičnem trgu za vas, Klod, In kaj je v tem? Očitno gre za veliko število predlogov sprememb. In to je zaradi tega, ker je ta tema izredno pomembna in eh, tudi eh, gre za sporno temo v celi vrsti držav članic. Gre za merilec. istočasno se osredotočamo na tej temi. Tudi svet je že izdelal načine, kako se lotiti te teme. In zato bi želila eh, da bi parlament ugotovil, ali gre za soglasje med parlamentom in državami članicami, torej svetom, kajti države članice bodo tiste, ki bodo morale uresničevati to energetsko učinkovitost. In zato moramo ugotoviti, ali lahko zmanjšamo porabo energije, eh, ki si jo podjetja lahko privoščijo in eh, v mojih predlogih spremim sem upoštevala, da gre za stroškovno učinkovitost v prvi vrsti. Tukaj moramo tudi prioritizirati ukrepe v državah članicah. In eh, zato sem vesela v zvezi s pristopom v desetem členu. Prav tako. Uh, Eh, tudi pravičnost za potrošnike, seveda eh, revščina na tem področju, to je tudi treba upoštevati. In eh, ko varčujemo z energijo, moramo to delati na pravičen način. Ko govorimo o kompromisih, tudi tukaj si velja ogledati celo vrsto vprašanj. Nekateri med kompromisi dejansko ne upoštevajo različnih predlogov sprememb, ki so bili vloženi. In zato v teh kompromisih se kažejo raznolika mnenja in tukaj moramo glasovati, zato da vidimo, kje večina naše skupine stoji. In eh, pri našem, v našem eh, pristopu si želimo, da bi države članice imeli dovolj možnosti za prožnost eh, pri uresničevanju te direktive. Ko govorimo o stavbah, 50 odstotkov lokalnih oblasti eh, so mi povedali, da lahko dosežejo 3 odstotke letno, za druge bo pa to zelo težko. Zato moramo eh, ugotoviti, da tiste države članice, ki lahko na alternativne načine dosežejo isto, lahko imajo to možnost in tudi svoje vire tja preusmirijo. Ko eh, govorimo o naročilih za energijo. Podjetje, ki imajo že zelo visoke račune, ne potrebujejo manjših ali krajših eh, rokov za svoja naročila. Tudi tretji člen je precej sporen in tudi gre za razlike v mnenju, ko govorimo o varčevanju učinkovitosti ali energetske intenzivnosti. In zato popolnoma razumem tisto sporočilo, ki sem ga posredovala podjetja, če rastemo, bi morali istočasno zmanjšati energetsko intenzivnost pri večji proizvodnji. In zato to bi se pogovorila s komisijo, da bi mogoče drugačen kompromis izposlovali. Da, ko govorimo o varčevanju, ko govorimo o uradih in o gospodinstvih, in to je približno eh, tri četrtine eh, uporabljene energije v Evropi glede na številke komisije in eh, intenzivnost naj bi bila tisto merilo za podjetje. In eh, ko si ogledujemo ta zadnji, četrti del, prav gre za varčevanje pri energetski intenzivnosti in ne samo za zmanjšanje stroškov. In zato bi morda lahko zaobšli ta, to spornost v tem členu. Vem, da je to težko in vem, da želite ohraniti raven 20 odstotkov. In še nekaj. To je vprašanje presoje vpliva. Tudi v parlamentu smo že veliko naredili. Spoštovani kolega gospod Čičester je veliko naredil na področju presoje vpliva v obliki predloga sprememb prvotnemu besedilu komisije. In menim, da ko eh, posredujemo nove zamisli, ki so lahko dobre ali pa eh, tudi drage, le te zamisli bi morale biti predmet presoje vpliva. V odboru IMKO eh, smo vzeli na primer kolo in nekatere elementi, eh, ki so vključeni v predloge sprememb, so sedaj predmet neodvisne presoje vpliva. In če si ogledamo večino tega besedila, gre za drugačne, nove zamisli in pristope, ne glede na to, da drugih večjih sprememb nikakor ni, ki bi morali biti predmet presoje vpliva. In zato predlagam, da naj delamo z novim oddelkom, ki bo odprt 1. januarja eh, prihodnje leto in imamo posebno skupino za presojo vpliva in zato se lahko z njimi pogovorimo, ali ti predlogi sprememb imajo dodano vrednost. In menim, da zelo trdo delamo in da smo dosegli napredek. Uh, Hvala. Nekaj misli v zvezi, kar je gospa Ford pravkar dejala. Ko govorimo o presoji vpliva, se moramo dejansko odločiti, kakšno je besedilo v okviru odbora ITRE. In eh, če želimo spremljati tisto, kar dela svet, se mi zdi, da je zelo pomembno ugotoviti to v pogajanjih. In nima nikakršnega smisla, da bi mi opravljali delo za svet. Nekoliko sem bila razočarana v zvezi z eh, opombami na časovnico in delo poročevalcev senci. Menim, da so delo dobro upravili in da če bomo tako nadaljevali, eh, bomo tudi ostali v okviru časovnice nikako ne bi smeli v to dvomiti. E, to ni koristno za naše načrtovanje. Glede na to, da smo tukaj tik pred Božičem, govori o tem, da naše delo jemljemo resno. In tako mora tudi biti. E, To, da ne želimo se spopadati z tako velikim številom teh predlogov sprememb, je za me nekoliko žaljivo. E, mi smo pripravljeni delati na tem predlogih sprememb in e, poiskati dober kompromis. In to, kar je gospa Ford povedala, je prav, moramo biti v spredju in če pa slučajno nimamo političnega soglasja, se moram, moramo priznati, da eh, se ne strinjamo in ne poudarjati, kakor da nimamo dovolj dobre volje, da bi dosegli kompromise in prepričana sem, da se boste strinjali s tem, da so poslanci pripravljeni in da čutijo, da je to njihova dožnost, da to naredijo. In če se vprašamo, zakaj imamo to direktivo, glede na to, da smo se spustili v podrobnosti in v sporne podrobnosti, eh, včasih izgubljamo to pred očmi. Zelo pomembno je, da moramo eh, se spopadati s podnebnimi spremembami. In eh, pomembno je, da tudi za tiste ljudi, ki se imajo negativen odnos do tega, da dejansko moramo se spopasti z podnebnimi spremembami in če menijo, da le teh ni, potem je bolje, da to sami eh, jasno in glasno povedo, kot da se ne strinjajo z samimi postavkami v direktivi. Moramo se zavedati, kaj bo ta direktiva za nas pomenila. Povečala bo BDP in 200 milijard evrov je tisti znesek, ki ga bomo privarčevali na področju preskrbe z energijo in to bo zelo pomembno in pozitivno za celotno gospodarstvo. Še ena opomba, ki je bila podana predhodno. E, če govorimo, e, da za industrijo je bolj pomemben cilj energetsko intenzivna proizvodnja kot energetsko varčna proizvodnja, Naj povdarim, da v recesiji je za podjetja teže doseči cilje energetske intenzivnosti kot eh, energetskega varčevanja. In zato s tem lahko pomagamo našim podjetjem. 20 odstotkov do leta 2020, vsi se s tem strinjamo. In eh, če tega ne bomo dosegli, Če govorimo o energetsko intenzivni proizvodnji za podjetja, potem bomo neuspešni. Kar zadeva fleksibilnost, menim, da je fleksibilnost zelo pomembna in v celi vrsti členov lahko izboljšamo situacijo v zvezi s fleksibilnostjo. V nekaterih državah članicah že to delamo in zato je težko povedati, da to besedilo komisije je uspešno, kajti ne pokriva vseh različnih situacij. 1,5 odstotna obveznost dobaviteljev energije, če govorimo o javnih organih in 3 eh, odstotni omejitvi, menim, da morda eh, ta argument površine, talne površine, ni najboljši. In eh, tukaj bi bilo bolje, če bi govorili o odstotkih eh, zmanjšanja ali varčevanja energije, kot pa da govorimo o talni površini. E, tukaj bi lahko določili osrednje e, cilje, ki bi bili e, zavezujoči za vse države članice in v tem okviru bi omogočili fleksibilnost za države članice, če ne morejo sprejeti nacionalne zavezujoče cilje. Tukaj bi se lahko znebili nekaj usiljivih podrobnosti in vse eno zagotovili izvedljivost direktive. In eh, ta povezava med eh, zavezujočimi cilji in fleksibilnostjo je najboljša pot naprej. Eh, če dobro razumem, dan, ko menimo, da bo komisija objavila direktivo o javnih naročilih, v tem okviru in v tej eh, skupini se moramo zavedati in biti zelo pozorni v zvezi z našim delom na področju direktive o javnih naročilih. Dobro bi bilo, če bi se spomnili, zakaj so javna naročila pomembna. Leta spodbujajo trg za energetsko učinkovitost učinkovite proizvode in tudi znižuje cene in tudi privrčuje veliko javnega denarja. In to bi veljalo omeniti v direktive o javnem naročanju. In še ne na zadnje, terminski načrt do leta 2050 in da naj bi bi 80 odstotkov vseh naših stavb bilo energetsko učinkovitih do leta 2050. Me, meni se to ne zdi zabavno, če nekdo govori, da bomo vsi takrat že mrtvi. To, kar je pomembno, da moramo storiti danes na naši poti v prihodnost, če ne moremo vsega postoriti takoj. In, Vendar pa, če bomo imeli v naših glavah to dejstvo, da moramo narediti do leta 2050 vse to z odstranjevanjem oglika, potem vprašanja v zvezi s renovacijo imajo svoj smisel. Morda mi ne bomo takrat živi, vendar naši otroci in eh, vnuki pa bodo. In eh, zato moramo podariti, da preveč energije danes um, um, zapravljamo. Hvala lepa. Uh, Vidal Kvadrat. Hvala, predsednik. Potem, eh, ko sem prisluhnil vsem intervencijam, menim, eh, da vsi delimo mnenje, da je skrajni čas, da sprememo pragmatični pristop k naši razpravi. Kajti vsi se zavedamo dejstva, da so svetovni zavezujoči cilji rdeča luč za svet. To pomeni več produktivnosti in osredotočanje na ukrepih za dosego ciljev. In tudi želja, da bi sprejeli najboljše možne ukrepe, ki bodo omogočili nujno fleksibilnost za države članice, da bodo lahko v okviru svojih nacionalnih načrtov uporabile tudi druge ukrepe, ki so lahko enako pomembni za doseganje nacionalnih ciljev. In eh, če sem bolj konkreten, tretji člen, tukaj bi predlagal kompromisno pot. Morda, eh, če bi ohranili člen takšen, kot je, tako kot ga predlaga komisija, bi lahko dodali besedilo, da ko govorimo o energetsko intenzivnem sektorju, morajo eh, države članice se osredotočiti na varčevanju v skladu s svojim BDP-jem. In morda bi to bil dober način, kako doseči kompromis. Na ta način lahko ohranimo nacionalne cilje, eh, tako kot je to izraženo eh, v smislu zmanjševanja absolutne energetske porabe in istočasno ohranimo tiste sektorje, ki so še posebej občutljivi na ceno energije. Šesti čin. Tukaj imam dve krajši opombi. Prvo, še vedno menim, da bi morali na prvo mesto v tem členu postaviti fleksibilnost. To pa pomeni, da damo državam članicam možnost, da dokažejo, da tudi drugi ukrepi v okviru te scheme obveznih ciljev so lahko enakovredni za doseganje postavljenih ciljev. Ne vem, zakaj bi to moralo biti predmet eh, samo enega poročila komisiji, tako kot je eh, to povedano v šestem členu. Ne bi smeli prekrivati ali uh, množiti ta poročila. Imamo tudi v devetnajstem členu to zavezo, kjer naj države članice posredujejo komisije svoje nacionalne načrte za energetsko učinkovitost. To bi bilo dovolj, nima smisla, da bi podvajali teh obveznosti. Drugo, nekaj članov je eh, podalo predlog za ukrepe, ki pomenijo aktivno udeležbo potrošnikov v izvajanju ukrepov za varčevanje. Drugi odstavek šestega člena. Naj povemo, da države članice morajo izraziti eh, znesek, ki naj bi ga dosegle za vsako stran v okviru primarne porabe energije. Eh, Takšno besedilo je bolj eh, inkluzivno in omogoča državam članicam, da na prvo mesto eh, postavijo eh, svoje ukrepe pri varčevanju z energijo. Tretji člen, tako kot je kompromis formuliran, je zame v redu, vendar še dve kratke opombi. V nekaterih odstavkih še vedno govorimo o daljinskem ogrevanju in hlajenju. Naj poročevalce Turmesa in tudi kolege poročevalce v senci spomnim, da je to daljinsko ogrevanje in hlajenje predvsej omejujoč koncept in da bi morali zauzeti bolj vseobsežen in vključujoč pristop. Ko govorimo o soproizvodnji in bi morali povedati preprosto ogrevanje in eh, hlajenje in ne samo daljinsko ogrevanje in hlajenje. Torej, to je tisto, kar je po moje bistvenega pomena. In drugo, opazil sem, da poročevalec predlaga novo prilogo, A. Zato, da bi komisija do leta 2013 v delegiranem aktu omenila pogoje za analizo stroškov in prednosti in koristi. Vendar menim, da morda Eh, ta direktiva ni pravo mesto in ni pravi čas za to, da bi lahko vsebovala to analizo stroškov in koristi. Moramo počakati na to, kaj bo pripravila komisija morda v okviru delegiranega akta. Kar zadeva člene 4 in 5, imam eno misel, ki bi jo želel povdariti in tudi pozdraviti v teh razpravah. Gre za dejstvo, da poleg eh, prenove stavb lahko države članice spreme tudi alternativne ukrepe, kar bi omogočilo doseganje 3 eh, odstotnega varčevanja porabe energije. In načeloma bi to morali pozdraviti, kajti obstaja določena zmeda v zvezi z dejstvom, da energetska učinkovitost stavb se lahko doseže in izboljša samo z prenovo. Vendar obstajajo tudi druge možnosti, različne storitve in instrumenti in tudi opreme, eh, ki bi omogočila ener boljšo energetsko učinkovitost stavb brez velikih prenov. In še krajša opomba o eh, osmem členu, pametni števci, tukaj bi morali upoštevati tudi potencijalne stroške za takšne pametne števce in zato bi želel, da se vključi moj predlog spremembe, ki sem ga vložil skupaj z nekaterimi kolegi, da naj bi stroški za uvajanje pametnih števcev bili tehnično izvedljivi in tudi stroškovno učinkoviti. Menim, da sedaj izvajamo zelo eh, plodne razprave in da bo tudi rezultat ploden. Kolega Girek. Kolega Girek. Bardzo, się tej Najlepša hvala, gospod predsednik. Razpravo sem pozorno poslušal, vendar sem nekoliko zmeden. Sprašujem se, ali kolegi vedo, o čem pravzaprav govorimo. Ko govorimo o obvezujočih ciljih, govorimo o 20 odstotkih, ne govorimo o zmanjšanju uporabe, temveč o porastu učinkovitosti. Kako se meri učinkovitost? Mislim, da je treba pri tem upoštevati posamezne sektorje gradbeništva, industrije, kovinarstvo naprimer in tako dalje. Moramo razlikovati med posameznimi panogami. Vse to nam omogočajo določeni tehnični izračuni. To je pomembno na področju industrije. Kar pa zadeva posamezne države, je teh 20 odstotkov podpisalo več držav, to so podpisale posamezne vlade. Gre za izkoristek, ki ga predvideva tudi Eurostat. To moramo deliti z BDP-jem leta 2009 in upoštevati tudi BDP, ki ga bomo imeli leta 2020. Torej moramo upoštevati leti 2009 in 2020. Šele tako bomo razumeli, o čem pravzaprav govorimo, ko razpravljamo o učinkovitosti. Imamo vprašanje za poslanca Turmesa. Lahko vam takoj povem, da mi niso všeč vaše pripombe sprememb, ko nadomeščate izraz učinkovitost z zmanjšanjem uporabe. Ne moremo zahtevati zmanjšanja uporabe, če ne investiramo v učinkovitost. Gre za dva različna pojma. Vprašanje za poslanca Turmesa naslednje. Si lahko predstavljate državo Evropske unije, v kateri bomo imeli večjo učinkovitost tudi za več kot 20 odstotkov, hkrati pa se bo tudi povečala poraba energije. Moramo upoštevati razlike med državami, nekatere so bolj razvite, druge manj. Tiste, ki so manj razvite, se morajo še naprej razvijati. Razvoj pa je tudi povezan z rabo energije. Hkrati pa lahko v teh državah tudi okrepimo učinkovitost. Seveda imamo lahko več metod za izračun učinkovitosti, vendar bi moralo biti to jasno od samega začetka. Kaj je učinkovitost? Skušajmo to razumeti. V tem primeru ne bomo imeli nesporazumov. Kolegica Merkis. Hvala lepa, gospod predsednik. Tukaj je nekaj točk, ki bi jih rada osvetlila o tej direktivi in to je področje uporabe direktive. To ste že večkrat omenili, teda številni imamo občutek, da je v tem času zelo pomembno, da razširimo obč, eh, področje delovanja ne samo na javne skratbe, ampak tudi na druge sektorje. Zlasti imam v mislih ranljive ljudi, ki najemajo domove. To so najemniki in ki želijo, da jim je toplo po zimi in imamo občutek, da če bomo zaščitili njih, s tem, da bomo razširili področje uporabe, potem bomo storili eh, nekaj dobrega za nje in za gospodarstvo, ker bomo spodbujali investicije in bomo tudi eh, dosegli cilje, ki bi morali biti zavezojoči, pa ta hip niso. Toda imam občutek, da moramo storiti ali to ali ono. Toda, če države članice ne želijo podpreti iz zavezojočih ciljev, potem seveda moramo uvesti več pravil. Upam, da bomo na koncu pokazali nekaj prožnosti pri izvajanju energetske učinkovitosti oziroma ukrepov energetske učinkovitosti, kajti države članice so si med seboj različne in ne smemo biti preveč eksplicitni pri tem, kako naj države članice izvajajo te ukrepe. Da, zavezojoči cilje, da, energetska učinkovitost. To da za eh, manevrskim prostorom za države članice. Potem je tu še ena stvar, ki mi je zelo pri srcu. Vedno se zelo osredotočamo na velike rešitve. Prosim, bodite pozorni tudi na majhne rešitve. Pomislite na lokalno proizvodno energije in pa na lokalno soproizvodno. Komisar za energijo ni dovolj pozoren na majhne stvari, kajti veliko število majhnih stvari lahko povzroči nekaj velikega in to bi lahko dosegli za direktivo o energetski učinkovitosti. Potem pa odziv na povpraševanje. To je zelo pomembno. Čeprav energetski trgi eh, ne morajo prenesti eh, povpraševanja. Morali bi spremeniti energetski trg in pa infrastrukturo na tak način, da bi eh, pustili veliko prožnost za stranke in da bi uvedli odziv na povpraševanje. In ne nazadnje, vem, da moramo o tem še govoriti. Saporčeval sem Turmesom. Želim si, da bi potrošniki plačali ja, pod, pod maloprodajno ceno. Eh, in sicer na tržni način. Torej, zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. Hvala lepa. Gospa Mergis je povedala nekaj, na kar bi se rad navezal, samo v razmislek. Nisem a, eh, sicer pristaš zavezojočih ciljev pri prihranku energije, ampak bolj, ko poslušam, bolj imam občutek, da bi bilo pametneje določiti zavezojoči cilj pri vseh, kot pa da. A, eh, Pripustimo odločitev državam članicam. Kajti nasprotni argument, ki sem ga danes slišal, je ta, da države članice tega ne bodo storile. Jaz pa se sprašujem, ali parlament odloča v skladu s tem, kako bo morda odločil svet, ali bomo odločili tako, kot mi mislimo. Pogosto se odločimo zato, ker eh, na nek način, zaradi tega, ker eh, upoštevamo že vnaprej, kako se bo odločil svet, ampak mi se moramo odločati tako, da bomo delovali v skladu z našim prepričanjem. Gospod Kelly. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se gospodu Turmesu in vsem za njihove prispevke v današnji razpravi. Če imamo cilje za 2020 in za 2050, potem jih moramo doseči. Kako jih bomo dosegli? Izdelati je treba še podrobnosti. To, da na vsak način jih moramo doseči. In mislim, da bi morali izdelati oceno vsaj vsaka dve ali tri leta in potem uh, ravnati v skladu s tem. Če ne bomo dosedli ciljev, potem bomo spodkopali vse, za kar eh, stoji Evropska unija in za kar se prizadeva. In tega imamo dovolj v lizbonski strategiji. Mislim, da je prav, da si moramo vse ogledati v celoti. Obstajajo velike priložnosti, da bi dosegli. Uh, učinkovitost in pa prihranke v celotnem gospodarstvu. Res je ko gospodarstvo zacveti, to upamo, da se bo zgodilo, bo prišlo do povečanja povpraševanja po energiji. In zato je treba to uračunati. Toda, če imamo zavežujoče cilje, potem bo to zavezalo vse, da se osredotočajo na doseganje teh ciljev. To bo ustvarilo tudi trg in to bo dalo tudi večji povdarek na raziskave. Tako da bodo na primer avtomobili postali bolj učinkoviti. In če imamo cilj za avtomobile, bo to prisililo industrijo, da bo ponudila učinkovite energije in da bo ustvarila tudi trg za nje. Isto velja za zgradbe srečal sem se z eh, gradbeniki v mojem volivnem okrožju, ki so razvili in certificirali energetsko učinkovite zgradbe. Dobili so pogodbe na Srednjem vzhodu. Torej, isto bi moralo veljati za zgradbe. Morali bi sicer določiti čas, znotraj katerega se morajo zgradbe obnoviti, kar se tiče javnih zgradb in pa vlad, ki jih uporablja vlada. Ista bi moralo veljati za nje. Po mojem mnenju je sporočilo podnebnih sprememb in pa sporočilo energetske učinkovitosti nekaj, v kar so ljudje začeli verjeti in to bi morali posredovati javnosti. Gospod Urmes pravi, da je lahko elektrika cenejša. Torej, nujno moramo doseči cilje v okoljskem smislu in pa tudi v praktičnem smislu, zlasti v povezavi s tem, ko Evropa razvija svoje gospodarstvo. Hvala. Gospa Kavaljo. Uh, uh, Hvala lepa. Osredotočala se bom na tretji člen. Mislim, da je zelo pomembno, da si pogledamo cilje intenzivnosti in pa cilje potrošnje, kako bi to lahko razvezali v državah članicah, kakšni deleži bodo v državah članicah. Zlasti me skrbijo države članice, katerih eh, BDP se bo znižal. Naprimer, v moji državi članici obstaja napoved, da bo BDP padel o naslednjem letu ali dveh. Potem je podlaga zelo pomembna. Treba si je pogledati podrobnosti. Torej, kako bo to potem v praksi videti v posameznih državah članicah? Moja druga pripomba. gospa Ford je predlagala nekaj, kar je predlagal tudi gospod Vidal Quadras, namreč, da bi imeli cilj porabe za gospodarstvo nasplošno, poleg industrije, mimo industrije. Gospa Ford je govorila o industriji nasplošno. Gospod Vidal Quadras je govoril o energetsko učinkoviti, o intenzivni industriji. to bi bila lahko podlaga za kompromis. Toda cilj potrošnje za zgradbe in za vse sektorje eh, brez industrije eh, morajo biti izpolnjeni in cilj je treba zastaviti tudi sektorsko. Potrebujemo model za rezultate, rezultate si je treba pogledati in potem videti, kakšen je položaj in kakšne so številke. Kajti odločamo se o nečem, kar je zelo pomembno za prihodnost našega gospodarstva. Imela bi torej vprašanje. Ali bi lahko komisija ali pa omenjeni osebi eh, podali kakšne številke o tem, kakšna bi bila rešitev? Kajti rešimo, eh, potrebujemo kompromis rešitev tega vprašanja. Realnost je kompleksna, tako da verjetno tudi rešitev ne more biti enostavna. Hvala. Paul Rubiš. Gospod Rubiš. Hvala, gospod predsednik. Zlasti za majhne in srednje velika podjetja je velika priložnost, če a, eh, lahko a, eh, dosežejo cilje na različnih področjih. Pomembno je, da majhne srednje velika podjetja pripravimo na to, da bodo dobro usposobljena, dobro izobražena. Evropski tehnološki institut pa ima pa s seboj velik, velik izziv. Zato pozitivno ocenjujem tretji člen. O ciljih smo že večkrat razpravljali. Zavezojoči cilji so dobri, ampak ne smemo groziti s eh, kaznimi. Mislim, da bi morali zavezojoče cilje povezati s spodbudami. Treba pa se je tudi pogledati, kakšne so najboljše prakse v državah članicah. Potem moramo uporabiti merila. Eh, rezultate pa je treba kratkoročno potem eh, ovrednotiti in potem bomo ugotovili, kateri. Cili so realistični in konec koncev gre tudi za to, kako bomo dosegli cilj 2020. 20. 20 oziroma kako bomo te cilje 2020 združili z novimi cilji, ali obstaja nasprotje med njimi ali pa so to komplementarni cilji. Mislim, da bi morali tukaj jasno eh, opredeliti, kako eh, bi morali harmonizirati vse te cilje. Šesti člen, eh, sistemi, obvezni sistemi za energetsko učinkovitost. Naj upozorim na prilogo 5. Ta povzroča veliko upravno obremenitev in mislim, da bi morali pogledati, Mislim, da bi, si, mor, da bi morali prositi kolega Štojberja naj si pogleda to. A, treba je ugotoviti, ali je ta upravna obremenitev v resnici potrebna. In tudi parlament bi moral izdelati oceno presoje vpliva, kajti konec koncev gre za to, da opredelitve prilagodimo realnosti če gre naprimer za izmenjavo elektronske naprave. Pogled, to, to, če si pogledamo naprimer izmenjavo elektronskih naprav, to se je treba pogledati. Pomembno je tudi pokazati, kateri dobri ukrepi že obstajajo v državah članicah. Potrebna je tudi komunikacija. Potem inteligentni oziroma pametni energetski program, o tem smo že razpravljali in to bi bil lahko, naprimer, dober pristop, kajti znanje je treba razširiti med ljudmi in mislim, da bi morala tukaj komisija predložiti dodatne predloge. Razprav po o certifikat, razprava o certifikatih je po mojem mnenju odvečna sedaj v času krize, kajti mislim, da nam ni treba industrije dodatno poditi iz Evrope. Industrija ima že sedaj dovolj težav. Treba bi si bilo raje pogledati, katere spodbude bi lahko um, uvedli. Namreč zato, da bi lahko temu ustrezno znižali emisije CO2. Ja. Ampak mislim, da ne potrebujemo dodatne prevelike obremenitve, kajti to bi vodilo samo v brezposobnost in to ne more biti naš cilj. In še zadnja točka, zgodne ukrepanje. Mislim, da bi morali razmisliti o dovolj eh, širokem, eh, o, o dovolj časa, kajti ne morejo biti kaznovati tisti, ki so se eh, pravočasno odzvali in eh, so zelo dejavni na tem področju. Ne smemo na koncu reči, da vse to ne bo priznano, kajti to ne bo ravno spodbudilo njihove motivacije. Hvala. Kolegice in kolegi, ob pol dvanajstih pride polsko predsedstvo. To vsi veste, to je zapisano v programu. Na seznamu pa imam še poročevalca, komisijo in deset govornikov. Torej, prosil bi vas, eh, da pohitite. Morda boste vsi prišli eh, na vrsto, ampak prosim, da pohitite. Gospa Podimata. Much, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Če upoštevam to, kar so povedali kolegi do sedaj, potem lahko povem, da se vsi strinjamo, da je energetska učinkovitost dober cilj. Koristi bomo čutili, koriste, koristi bo imela, tega, bo, bo imela od tega rano gospodarstvo, majhne srednje velika podjetja, gospodinstva. Torej, čutili bodo pozitivne posledice vsi tisti, ki jih je prizadela gospodarska kriza. Mislim, da moramo spodbujati rast v Evropi, ne zunaj Evrope na, bli, na vzhodu, kot je to povdaril tudi gospod Rubiš pred menoj. In seveda vsi priznavamo, da je težko izboljšati energetsko učinkovitost, kajti to zahteva investicije. Koristi so sicer zajamčene, to da čutili jih bomo šele čez mnogo časa. In to je razlog, zakaj mi, mislim, da je financiranje ključno za uspeh te direktive. To je bilo ključnega pomena tudi, ko smo eh, pisali direktivo o obnovljivih virih energije. Tista direktiva je uspešna zaradi tarif, ki so vključene v besedilo. Vsi se zavedamo sedanjega položaja soočamo se z velikimi tveganji kreditnega zloma. Banke ne posojajo rade denarja ranjemu gospodarstvu in pa gospodinstvom. In mislim, da lahko storimo dve stvari. Prvič, mislim, da bi morali izvajati pritisk na Evropsko centralno banko in pa na Evropsko komisijo, zato da naj ti dve instituciji uvedeta smernice, vsaj smernice v zvezi s tem, kako naj banke, ki bodo imele korist od triletnih programov za zelo nizkimi obresnimi merami, torej kako bodo te banke potrošile denar ali pa naj vsaj zagotovijo, da bo del tega denarja um, prišel v roke realnemu gospodarstvu v smislu likvidnosti. In druga stvar, ki jo lahko storimo, in to je vključeno v ta predlog eh, direktive, to je novi člen 2a, ki naj bi uvajal nove finančne instrumente. Ti pa bi bili namenjeni energetske učinkovitosti, tako da bi zagotovili, da bodo vse ambiciozne politike, ki so vključene v to direktivo, dejansko tudi uresničene če ne bomo zagotovili financiranja energetske učinkovitosti. Ne bomo dosegli naših ciljev 2020 in vsekakor jih ne bomo dosegli na skladen in koherenten način. In bojim se, da bo 1,5 odstotna od, obveznost prihranka ne bo dovolj. In še zadnja pripomba, ta se nanaša na ranljive potrošnike. Mislim, da moramo zagotoviti, da bodo prejeli podporo. To je poglavitnega pomena, to mora biti prioriteta. Ne smijo imeti koristi samo od nižjih računov za energijo v prihodnje, treba je zagotoviti tudi to, da ne nosijo troškov, stroškov za energetsko učinkovitost, ne da bi imeli karkoli od tega. Ta del prebivalstva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 Kajti to je izredno kompleksna tema. Z velikim spoštovanjem sem prisluhnil prispevkom kolegov. Žal sem bil na glasovanju v odboru Juri. Toda zelo bi bil vesel, če bi sprejeli predloge, ki so usmerjeni v prihodnost. Kajti na ta način bomo lahko prispevali k energetski učinkovitosti. in v prihodnosti se bomo s to temo še zelo intenzivno ukvarjali. Veselim se, da se je prihodnje dansko predsedstvo odločilo, da bo ta tema prioritetne narave. Klas investicije so velika tema v sektorju in zato sploh ni tako lahko zapisati dobre direktive in sprejeti dobrih ukrepov. Zato bi rad govoril o gradbenem sektorju. Kajti ravno pri gradbeništvu bi lahko prihranili veliko energije. In zato je ravno tukaj energetska učinkovitost tako pomembna. Zelo bi pozdravil, če bi motivirali nove države članice naj še naprej uh, uvajajo motivacijo v gradbenem sektorju. Sistem sicer dobro deluje, ampak eh, razlike so velike, kar se tiče zakonov in motivacija ni vedno najvišja v gradbeništvu. Potem gre naprimer za toplotne črpalke in pa za druge ukrepe. Finančne motivacije so v državah članicah zelo različne. Uh, In zato bi bilo zelo pomembno, da bi preko strukturnega sklada uvedli nove spodbude, nove motivacije. In tako bi lahko potem tudi dosegli prave rezultate. Pa še ena točka. Direktiva se mi zdi izredno pomembna. V prvem členu, v tretjem odstavku In pa v šestem členu so zapisane stvari, kjer pa nisem tako prepričan, da bodo vse države članice lahko te cilje dosegle. Nisem prepričan, da lahko države članice letno dosežejo obveznosti. Hvala. Merci, Od Hene. Bon idea, Hvala, gospod predsedujoči. Zelo dobra ideja in tudi plemenita ideja, zakaj bi nadaljevali s potrato, če lahko prihranimo na energiji. Gre za energijo, ki je še posebej draga. Prihranek bi lahko omogočil, da zadostimo trenutnim potrebam, ki jim eh, zdaj ne moremo zadostiti, pa tudi bodočim potrebam. osnutek je plemenit tudi glede na rentabilnost. Imeli bomo trg eh, prihranka energije, zato da bomo tudi zagotovili več denarja v blagajnah. Mislim, da se moramo izogniti vsem eh, parazitom, ki vse to instrumentalizirajo. Mislim, da moramo delati na področju socialnih stanovanj in manjših lasnikov. Države članice le delno financirajo socialna stanovanja in dejansko največ plačujejo evropski državljani mislim, da bi morali veliko investirati v to, da bomo zagotovili realno gospodarstvo. Nekaj podobnega velja tudi za manjše lasnike. Ko smo lasniki manjšega stanovanja, ki stane manj kot 100 tisoč evrov, imamo že težave s plačevanjem davkov, lahko pa bi bili deležni 25 odstotkov Eh, znižanja, vendar tega nismo sposobni narediti. Gre za to, da se moramo izogniti parazitom, ki delajo denar z denarjem. Dejansko imamo več izmenjane energije, kot pa proizvedene energije. To je bilo lani. Energija se izmenja večkrat, to pomeni, da se obogatijo posredniki in tudi tam je treba zagotoviti prihranek. Treba je delati na področju proizvodnje. Uh, ko si kot Evropski parlament določimo cilje za to, da bi bil eh, železniški promet prioriteta, kaj se dejansko dogaja? Dejansko prihaja do krepitve cestnega prometa v primerjavi z železniškim. Potem industrija, kako lahko še naprej selijo proizvodnjo v države, ki imajo energetski deficit v imenu konkurence konkurenčnosti zaposlenih. Potem 400 milijard evrov, ki se trenutno posvečajo na kupu surovin za proizvodnjo energije. Jutri se bo lahko to masovno znižalo, vendar finančno se bo masovno povečalo. Bolje surovina redka na trgu, bolje draga. Moramo upoštevati eh, tudi gospodarske potrebe proizvajalcev. Lahko bomo še naprej plačevali 400 milijard evrov. Postavlja se tudi vprašanje energetske eh, samozadostnosti evropskega prostora in vsi pogoji proizvodnje se morajo v zvezi s tem obravnavati. Hvala. Gospa van Brenda. Chair, I will do that in half a minute. O pol minute bom gotova, gospod predsednik. Kajti Želim ponoviti to, kar ste rekli vi in to je strateškega pomena za vse v parlamentu. Kar me res razburi je to, da imamo dobro razpravo in da vemo, kaj želimo doseči, ampak ne usmirajmo se po svetu, preden se lotimo pogajanj. Svet bo odigral svojo vlogo in Evropski parlament mora odigrati svojo vlogo. In v tem smislu Mislim, da je gospod Oettinger naredil strateško napako, da se ni odločil za zavezojoče cilje. Mi pa se odločimo za nje in poskušajmo doseči veliko večino v tem smislu. Zaupam v poročevalca in v poročevalce v senci. Seveda imam največje zaupanje v svojega poročevalca v senci. Kolega Benson. Tak, herr Forman. Tidligere i år stemte 520 kollegaer for Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V začetku tega leta je 520 kolegov podprlo to pobudo v zvezi z energetsko učinkovitostjo. Na plenarnem zasedanju smo lahko razklani, vendar s tem omogočamo veliko prednost Evropski komisiji in svetu. Moramo si postaviti naslednje vprašanje. Gre za vidik ravnotežja. Določeni eh, proizvajalci v Evropi pravijo, da je proizvodnja in da so inovacije potrebne tudi za zagotavljanje lokalne kohezije. Vendar mislim, da bi morali biti tudi inovatorski pri tem. Naj se povrnem k temu, kar je dejal kolega Rubik v zvezi z malimi in srednje velikimi podjetji. Spopadamo se z veliko brezposelnostjo. Če se želimo izogniti selitvi proizvodnje, če želimo, da so ljudje zadovoljni, da ostanejo tu, mislim, da bi morali vzpostaviti tudi nove tehnologije, ki bodo zagotavljale tudi izvoz na tretje trge. Zaradi tega bomo potrebovali več kohezije v primerjavi s kraslanostjo, ki trenutno velja v našem odboru. Hvala. Hvala lepa, gospa Gutierrez Gutines. Če želite, na kratko, izvolite. Aj. Muchas gracias. Yo he introducido dos tipos. Najlepša hvala. Sama sem vložila dve vrsti predlogov sprememb. Jaz se popolnoma strinjam z manjšanjem energetske porabe za stavbe. Po mojem mnenju pa dejansko direktive ne moramo izvajati v trenutni obliki. Ne želim biti nekakšen prerok, vendar Prepričana sem, da bomo imeli neusmiljeno vojno. Cili so pomembni, vendar kateri so inštrumenti za doseganje vsega tega? Vsi želimo nekaj znižati, vendar kje so inštrumenti? Osmi člen, naprimer. Kako je mogoče, da namestimo v vse stavbe nova omrežja za energetsko učinkovitost? kako to, da določena mesta organizirajo eh, sisteme obnovljivih virov energije. Dejansko imamo veliko razlik med državami članicami. V treh letih se moramo spopasti z nemogočo revolucijo. Potrebovali bomo vojske, uradnikov, zato da bomo lahko merili učinkovitost. Dejansko ne razpolagamo z ustrezno tehnologijo sama bi tudi želela spremeniti sistem ogrevanja eh, pri sebi doma, vendar ne razpolagam z dobro tehnologijo, ki ne bi bila nafta. Kaj lahko storim? Po mojem mnenju bi morali biti pri tej direktivi zelo previdni, sicer bomo imeli običajen boj s svetom, ker države članice ščitijo svoje interese. Sama sem vložila tudi predlog spremembe ki mi ga je priporočil Svet Evrope. Gre za energetsko učinkovitost v zgodovinskih jedrih. Imamo dve možni rešitvi. Tretji člen. Lahko izuzamemo zgodovinsko dediščino, to pomeni, da tam ne bomo imeli ocenjevanja. Ali pa lahko predvidimo različne rešitve z različnimi kazalniki za zgodovinska jedra in zgodovinske spomenike. V zvezi s tem je bilo upravljenih kar nekaj študij. Ne želimo povzročati škode dediščini. Treba je upoštevati razlike, ker ne moremo vsi upoštevati enakih sistemov. Moramo upoštevati celotne agregate, ne samo individualnih eh, stavb. Hvala lepa. Besede dam še enkrat gospodu Turmisu. Komisijo prosim za razumevanje polskega predsedstva ne morem eh, pustiti dlje čakati. Ampak eh, poročevalec mora dobiti možnost za odziv. Prosim, Klod. Kratek bom. Začel bom sa kolegi, ki niso poročevalci v senci, kajti s poročevalci v senci lahko razpravljam še popovdne in ne bom se mogel odzvati na vse pripombe. Gospod Ina. Imate prav, v tej direktivi se bomo morali eh, lotiti tudi revščine na področju energetike v zvezi. S tem imamo tudi, eh, člena šest, imamo tudi člen 6.5. Francija je tudi predvidela sredstva iz eh, strukturnih skladov, predvsem za eh, socialne stanovanja predvsem država Srednje Evrope in eh, Vzhodne Evrope morajo upoštevati francosko tradicijo kot dober primer. Gospod Mezaras, prav imate. Zlasti v Srednji in Vzhodni Evropi je pomembno to, da izboljšamo uh, vlagatelje investicije, da bi lahko z njimi izboljšali zgradbe. Ali bodo to strukturni skladi, regionalni skladi, pomembno pa je tudi usposabljanje. In to me pripelje gospodu Rubiku pridobiti moramo ljudi na terenu, arhitekte, inženirje, manj in srednje velika podjetja, ki so dobro usposobljeni. In to je razlog, zakaj imamo v členu 13 in 14 predloge za ukrepitev usposabljanja. In Pavl ima tudi prav, ko je dejal, da potrebujemo spremljevalne ukrepe ali instrumente. In to je program inteligentne energije. Tam imamo že dobre stvari za spodbujanje um, energetske učinkovitosti, izobraževanja in tako naprej. In s tem moramo, moramo nadaljevati. Kajti na koncu ni dovolj zakonodaja, potrebujemo tudi mehke politične ukrepe, ki bodo spremljali zakonodajne podloge. Gospa Podimata nas je sicer zapustila, pa vendarle. Ena stvar. Če vse zasebne banke v naslednjih treh letih dobijo denar en odstotek, po enem odstotku, brez pogojev. Morda zato, ker smo ravno sredi te nore krize, je to edini način, da pridobimo zasebne banke. Ampak moje vprašanje je, zakaj Evropska investicijska banka ne dobi enakih pogojev kot zasebne banke. Zakaj ne damo Evropski investicijski banki en odstotek eh, denarja brez konca in ji pomagamo pri tem ulagati v energetsko učinkovitost, pa tudi v prometno infrastrukturo in tako naprej? Ta odbor mora pomagati, eh, da bomo prišli do rešitve. Kaj se, ta, kaj se ta hip dogaja? Evropska investicijska banka je v težavah, ker so, ker so bonitetne agencije eh, kaznovale eh, eh, delničarje. Ampak rešitev obstaja. Javnim bankam moramo ponuditi enake pogoje, kot smo jih ponudili zasebnim, kot smo jih ponudili zasebnim bankam. Gospa Kavaljo, mislim, da to pokriva tudi energetsko intenzivnost oziroma razpravo o ciljih energetske intenzivnosti. Za vse države, ki imajo eh, napove, da bo njihov BDP padel, če bi za vse te države uvedli cilj energetske intenzivnosti, bi se te države znašle v nemogočem položaju. Kajti tudi, če bi želele, ne bi mogle doseči ciljev. In zato moramo poskušati doseči kompromis. To je omenil gospod Girek in pa tudi drugi ste to omenili. Torej, energetsko intenzivna industrija je nekaj drugega kot zgradbe. Zato potrebujemo rešitev. In januarja bom predložil kompromise in poskušal bom dobiti rešitev, ne da bi ustvaril vrzeli. Kaj ti želimo doseči eh, cilje 2020, biti pa moramo previdni, da, indik, da indikator energetske učinkovitosti ne bo ustvaril vrzil, kar se tiče člene 3. Gospod Kelly, ne vem, ali je še z nami. Gospod Kelly ima prav, ko pravi, da tista podjetja v družbi, ki so odlična pri storitvah, pri eh, Eh, proizvajanju eh, eh, učinkovitih, energetsko učinkovitih zgrad, bodo ustvarila trge. Ne mislite, da gre samo za proizvode, gre tudi za storitve, gre za finančne storitve, gre za storitve inženiringa in ustvariti. Lahko postanemo najboljši a, trg storitev glede učinkovitosti in to nam bo pomagalo osvojiti tudi izvozne trge. Gospod Van Bremt in pa gospod predsednik sta nekaj omenila. Zavezujoči cilji, zavezujoči ukrepi. Če si pogledate moje poročilo in če si pogledate predlog spremembe, ki sem ga uložil novembra, boste videli, da sem ustvaril prilogo s podrobnimi nacionalnimi zavezujočimi cilji glede energetske učinkovitosti. In način, kako sem to storil. To sem storil v sodelovanju s strokovnjaki. Nemčija bi morala biti vesela, kaj ti To je ravno to, kar Nemčija počne doma. Francija bi morala biti zadovoljna, kajti. To je ravno za Francijo in tako naprej. Ta priloga. Dansko predsedstvo je vzelo to prilogo. Šlo je v Berlin, v London, v Pariz, v Madrid. In rezultat razprav je bil da so vlade rekle, torej vse velike vlade so rekle, ne bomo se zavezali ciljem. Nisem se odpovedal tej ideji. Tudi vsi tisti, ki želijo biti profesionalni pogajalci, veste, da si bomo prizadevali uh, za cilje, ki bodo kar se da zavezujoči. To, da če odpremo pogajanja samo o tem in če smo, oziroma če opustimo vse ukrepe, kako se bomo pogajali? Pogajali se bomo, vendar bomo praznih rok. Bomo posem goli. Ko sem bil mlad, sem uh, se igral slači poker. Vedno sem se oblekel več plasti oblek in tako ob, na koncu nikoli nisem ostal gov. Uh, Morda je to eden od razlogov, zakaj poskušam biti dober pogajalec. Gospod Girek, morava se pogovoriti. Ne vem, ali ste bili na a, predstavitvi, ki smo jo imeli sa strokovnjaki. Na predstavitvi je postalo jasno, da smo sredi recesije in da je to razlog, zakaj vzhodne evropska gospodarstva lahko rastejo za 5 do 6 odstotkov letno do leta 2020 in so še vedno pod napovedjo, ki je izdelana leta 2007. Mislim, da bi morali bolje razlagati, številke, ki jih predloži komisija, kaj pomenijo te številke v realnosti? Lažje je zaradi recesije doseči cilje Evropske komisije, ki se jih želim držati. Aleho? Ko spregovori Aleho, vidite, kakšne izkušnje ima v pogajanje. Kar se tiče soproizvodne, ima prav obesedetev komisije ni eh, uravnotežena. Eh, eh, treba je upoštevati tudi industrijsko soproizvodnjo, ne samo hlajenje in ogrevanje. V zvezi s tem se bomo še pogovarjali, torej treba je vključiti tudi energetsko intenzivno industrijo. To bo še tema pogovora. O druge podrobnosti, ki ste jih omenili, pa se ne bom spuščal. Gospa Holm. Podarili ste javno naročila. Vem, da je to težka tema. Zakaj? Jutri bo komisija predložila revidirano okvirno direktivo o javnih naročilih. Kakšen je položaj danes? Danes je položaj sledeč. Ko date javni razpis, lahko kupite samo najcenejšo stvar. To je seveda velika ovira. Če kupite hladilnik, ne smete kupiti uh, hladilnika s trojnim ajem, če je ta 5 centov dražji kot uh, nek drug uh, hladilnik, ki pa vas bo uh, v naslednjih letih stal veliko več. Treba je upoštevati pristop življenjskega cikla in to je v okviru in tega bi se morali držati, takrat, ko razpravljamo o naši direktivi. Če, če stroški življenjskega cikla padajo, kaj to pomeni za energetsko učinkovitost? Tu se bom ustavil, tudi zaradi časovnih omejitev. Delo je trdo, ampak mislim, da nam bo uspelo. Lepa hvala. Hvala lepa. Tudi sam obžalujem to, da nimamo veliko časa ampak eh, tej temi se bomo morali še enkrat drugič eh, posvetiti. Imeli smo samo uro in pol, to ni normalno, ampak eh, danes so z nami gosti, zaradi tega bomo s to točko zaključili. Sedaj bom dal priložnost gostom, da spregovorijo, kaj te čakajo že zelo dolgo. Z nami so gostje iz polskega predsedstva. Tisti, ki pa nas boste sedaj zapustili, prosim, pomisli, imejte pred očmi to, da se bomo kasneje še enkrat srečali. Izvolite. Thank you. And um, I think we will do it like. Meine Damen und Herren, ich darf Sie. Kolegice in kolegi, začeli bomo za naslednjo točko na dnevnem redu. Gospod Majčka Linčki je z nami, namestnik ministra, ki je odgovoren za energijo. On je predstavnik polskega predsedstva. Gospoda poznamo iz različnih razprav. Moj uvod bo zelo kratek. Prosim vas samo, da ste nekoliko uh, tišji. Gospod Kalinski bo sedaj dobil besedo, potem pa bomo dobili priložnost eh, za vprašanje. Presrčno dobrodošli med nami, gospod profesor Kalinski, beseda je vaša. Okay. Šanovni... Gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, danes imam to čast, da vam predstavim izide polskega predsedovanja. Spregovoril bom o področju energije in tudi o svetu za konkurenčnost, ki ga je vodilo polsko predsedstvo. Preden se bom lotil samega dela prvega sveta za konkurenčnost, transport in telekomunikacije, bi dejal, da ne morem predstaviti izidov, če ne povem tudi, koliko dela je upravilo tudi mačarsko predsedstvo. Evropski svet in tudi svet za konkurenčnost sta prav v tistem obdobju sprejela odločitve, ki smo jih upoštevali pod našim predsedovanjem. V obdobju od julija do decembra 2011 smo izpostavili predvsem naslednje teme. Gre za zunanjo energetsko politiko in za energetsko učinkovitost. V okviru prve teme, ki je bila tudi prioriteta polskega predsedovanja, smo zabeležili velik uspeh. 21. novembra 2011 so bili sprejeti sklepi sveta o okrepitvi zunanje energetske politike. Pogajalski proces ni bil enostaven, vendar vse skupaj je dokazalo, kako Evropska unija potrebuje dosleden in enoten pristop na področju zunanje energetske politike. Obenem pa smo ugotovili, kako je treba okrepiti sposobnosti Evropske unije, ki mora govoriti z enim samim glasom na mednarodnem prizorišču. Naj vas spomnim na najpomembnejše vidike sklepov, o katerih so se dogovorili na svetu za transport, telekomunikacije in energijo. Potem je to tudi sprejel Evropski svet 9. decembra letos. Najprej gre za okrepitev zunanje razsežnosti v evropski politiki in tudi za jasno opredelitev inštrumentov in eh, struktur za njeno izvajanje. Treba je ohraniti ustrezno eh, delitev med pristojnostmi držav eh, članic in Evropske unije, tudi skladno s pogodbo. Potem govorimo o krepitvi sistema usklajevanja. Sklicujemo se tudi na pripravo skupnih stališč držav članic v okviru sveta, Pri tem skušamo zagotavljati tudi redna posvetovanja v okviru sveta za telekomunikacije in transport, obenem pa tudi na ravni generalnih direktorjev, ki se ukvarjajo s temi področji. Potem je treba opredeliti v katalog mednarodnih organizacij, znotraj katerih si bo Evropska unija prizadevala za oblikovanje složnih in usklejenih stališč. Četrtič, Poudarili smo pomen eh, okrepljene zunanje politike Evropske unije, ki je bistvena za izvajanje načel treh stebrov. Gre za konkurenčnost, za trajnostni razvoj in za varno oskrbo z energijo. Potem moramo zagotoviti, da bo Evropska unija v duhu solidarnosti podpirala vse države članice tudi s pomočjo Evropske komisije in na zahtevo držav članic. Evropska komisija jim bo pomagala tudi v bilateralnih pogajanjih s eh, tretjimi državami. Šesti vidik, treba je dati novega zagona okrepiti in eh, razširitvi skupnosti za energijo in tudi eh, pogodbe za energijo sedmič. Treba je okrepiti sodelovanje Evropske unije s tretjimi državami na področju energetskega trga. Sodelovanjem in zbliževanjem zakonodaj s sosednjimi državami. Potem treba ukrepiti energetsko varnost z razvojem ustrezne infrastrukture, treba je ukrepiti varnost prevoza surovin, tudi jedrsko varnost in tudi zagotoviti večjo varnost na naftnih ploščadih. V zvezi s tem je bila oblikovana cela vrsta načelj, na podlagi katerih bodo potekala pogajanja s tretjimi državami. Obenem pa so potrebne tudi nove pobude v okviru partnerstev z Rusijo, ZDA, s Kitajsko, Indijo, Brazilijo in tako dalje. Predvsem pa je predviden nov sporazum Evropska unija-Rusija, obenem pa bo treba opredeliti časovnico za energijo z Rusijo do leta 2050. Ena izmed najpomembnejših odločitev je bila ta, da se je Evropska komisija odločila, da bo državam članicam zagotovila svojo podporo pri njihovih dvostranskih pogajanjih eh, na področju energije s tretjimi državami. V okviru sveta trenutno delajo na tem, da bi oblikovali sistem izmenjave informacij glede medvladnih sporazumov. S tem želimo zagotoviti večjo preglednost delu držav članic, tudi ko se pogajamo z glavnimi ponudniki energetskih surovin. Evropski parlament pripravlja poročilo v zvezi s tem. Prepričan sem, da bomo lahko s pomočjo tega sodelovanja uspešni v naslednjih mesecih. Druga prioriteta eh, sveta je bilo delo, ki se nanaša na energetsko učinkovitost. Kot polsko predsedstvo smo oblikovali osnutek direktive, ki je predvsej napreden in ki odraža tudi situacijo v svetu. To dobimo tudi v poročilu o napredku, ki je bilo sprejeto 24. novembra letos v okviru sveta za transport, telekomunikacije in energijo. Polsko predsedovanje se je odsredotočilo predvsem na načelo okrepitve fleksibilnosti posameznih mehanizmov, ki se nanašajo na vire Evropske unije. Želeli smo biti tudi ambiciozni glede zasledovanja in doseganja cilja energetske učinkovitosti, ki znaša 20 odstotkov do leta 2020. Po mnenju predsedstva je trenutno besedilo dobra podlaga za naslednje predsedstvo, ki bo lahko doseglo prvi dogovor med inštitucijami, torej z Evropskim parlamentom. To je zahteval tudi Evropski svet v svojih sklepih 9. decembra letos polsko predsedstvo tudi z veseljem ugotavlja, da je delo v zvezi z notranjim trgom za energijo in naravni plin uspešno, vse napreda, napreduje uspešno. To je bilo mogoče tudi po zaslugi dela držav članic, regulativnih organov in dela, ki je bila upravljena na ravni Evropske unije, torej na ravni Evropske komisije. Gre za uskladitev določb, ki se nanašajo na trenutne trge, gre za vidike, ki se nanašajo tudi na regionalno integracijo trga, obenem pa gre tudi za sprejetje zakonodaje, ki se nanaša na notranji trg. Kar zadeva zakonodajne akte, si je mađarsko predsedstvo zelo prizadevalo na tem področju in tako smo lahko tudi pravočasno sprejeli uredbo REMIT, ki se nanaša na celostnost in preglednost energetskega notranjega trga na eh, debelo. Torej, gre za okrepitev energetskega trga. Zato so potrebna redna posvetovanja med državami članicami, predvsem, ko gre za sprejemanje odločitev, ki lahko vplivajo na eh, proizvodno moč držav članic. Eh, za časa našega predsedovanja smo organizirali celo vrsto konferenc, pa tudi neformalno srečanje ministrov v Vroclavu septembra letos ugotovili smo, da se bomo morali s tem problemom v bodoče spopadati na ravni Evropske unije. Pritegnil bi vašo pozornost še na nekatere druge projekte, v katerih smo začeli razpravo v svetu. Najprej osnutek uredbe o smernicah za vse evropsko transportno infrastrukturo. Ministri za energijo so na neformalnem srečanju 19. septembra in v okviru sveta 24. novembra vodili razpravo o programih TNT. Po objavi predloga komisije je svet tudi začel s intenzivnim delom v okviru delovne skupine, ki se ukvarja s tem strateškim dosejem. Evropska komisija je tudi objavila osnutek uredbe ki se nanaša na varnost eh, naftnih ploščadi na morju in to je zelo pomembno tudi glede na to, kar se je zgodilo v Mehiškem zalivu eh, leta 2010. Prepričan sem, da bo dansko predsedstvo tudi čimprej začelo okrepljen dialog s parlamentom v zvezi s tema dvema zakonodajnima predlogoma v naslednjih mesecih čaka mm, Evropski parlament in tudi svet trdo delo. To je potrebno za ukrepitev notranjega energetskega trga, pa tudi za ukrepitev evropskih ciljev na področju trajnostnega razvoja, pa tudi za ukrepitev energetske varnosti. V zvezi s tem bi tudi izrekel najlepše želje danskemu kolegu za trdo delo, ki ga čaka. Prepričan sem, da bo tudi on lahko deležen polne podpore tega parlamenta, z njim se boste verjetno srečevali, tudi on bo moral šest mesecev trdo delati in prepričan sem, da bo pri tem uspešen. zdaj bi se lotil samega obračuna sveta za konkurenčnost, kar zadeva industrijski del. Pri tem sta bili pomembni dve vodilni pobudi v okviru strategije Evropa 2020. Sporočilo, ki je bilo objavljeno lani v zvezi z industrijsko politiko, integrirano industrijsko politiko v fazi globalizacije, potem pa gre za sporočilo, ki bolj učinkovito uporablja svoje vire. To sta bili naši oporni točki. Evropska unija mora postati vodilna na tem področju na svetovnem prizorišču. V letu, ki je minilo po objavi teh dveh dokumentov, smo izpeljali celo vrsto pobud zato da bi zagotovili tudi ustrezno konkurenčnost evropske industrije. Naj vas spomnim na eh, osnutek o standardizaciji, kjer smo obeležili veliko napredka, potem pa pomislite tudi na Small Business Act, na civilno odgovornost podjetij, na internacionalizacijo malih in srednje velikih podjetij. Polsko predsedstvo je s pomočjo držav članic poudarilo pomen industrije, predvsem v luči globalnih izzivov. 29. septembra smo sprejeli sklepe, v katerih smo poudarili našo odločenost, da bomo še naprej zagotavljali kontinuiteto za našo industrijo. To pomeni, da moramo upoštevati zmogljivosti raznih sektorjev, ki se morajo prilagajati vsemu napredku, obenem pa želimo zagotavljati konstanten dialog s predstavniki tega sektorja. V sklepih se tudi poudarja pomen spretnosti in sposobnosti, ki omogočajo večno konkurenčnost Evrope v korist državljanov. V okviru sveta je bilo tudi poudarjeno, da je treba presoditi vpliv vseh zakonodajnih aktov glede na sposobnosti podjetij. Evropska komisija je tudi podala predlog za pripravo analize konkurenčnosti. V sklepih smo se o tem tudi dogovorili. E, še ta mesec je potekal sestanek na višji ravni, ki je potrdil vse naše pobudi. To vrstna srečanja bi morala potekati tako na nacionalni ravni kot na evropski ravni. V začetku decembra je svet sprejel tudi sklepe glede vodilne pobude, ki se nanaša na industrijske politike. Cilj je bil poudariti pomen pobud, ki so bile sprijete na tej ravni. Obenem smo tudi govorili o internacionalizaciji malih in srednje velikih podjetij. Polsko predsedovanje je tudi dalo novega zagona delu, ki se nanaša na zaščito patentov, na zmanjševanje bremen, pa eh, veliko pomena smo posvetili tudi konkurenčnosti. Izzivi so pravzaprav vedno enaki. Evropa doživlja krizo, tvegamo, da bo prišlo do dodatnega poslabšanja situacije. Zaradi tega moramo utrditi, ukrepiti naše napore, moramo podpirati gospodarsko rast. Hkrati pa ne moremo sprejemati odločitev, ki bi lahko negativno vplivali na ukrepitev gospodarstva upoštevati moramo, da se mogoče naslednje leto situacija ne bo izboljšala. Evropska unija in njene države članice se morajo torej osredotočiti na nekaj izzivov, morajo zagotoviti okrepitev industrije, zato da se bo zagotovilo tudi eh, okrepljeno evropsko gospodarstvo. V tem obdobju predsedovanja smo imeli vtis, da bomo lahko zadevam kos. Uspešni smo bili, predvsem pa smo lahko zabeležili prijetno zrače v okviru naših razprav. Govorili smo tudi o okoljskih vidikih. Septembra smo imeli konferenco v Gdansku. Razpravljali smo o civilnih odgovornosti podjetij. Obenem smo tudi razpravljali o načinih za okrepitev notranjega trga. Upam, da se bo lahko to sodelovanje na več ravneh še naprej nadaljevalo. Vsi imamo skupni cilj. Evropska unija potrebuje močno industrijsko podlago, ki mora biti tudi inovativna in raznolika. Za zaključek bi se še zahvalil predsedniku tega odbora za vabilo. Gospodu eh, Rojlu se zahvaljujem za vabilo. Zahvaljujem se vsem poslancem in tudi mm, dodal bi, da brez vašega prizadevanja, brez vašega sodelovanja ne bi mogli doseči vseh teh rezultatov za časa našega predsedovanja. Hvala. Kaliski, darf den Dank zurückgeben. Hvala lepa tudi vam, gospod Kaliski. Vsi kolegi, ki so v zadnjih mesecih sodelovali s polskim predsedstvom, so imeli občutek, da je bilo predsedstvo zelo prijetno, zelo prepričljivo, zelo angažirano. In ob koncu ste omenili to, da mora Evropa paziti na to, da bo imela industrijo v Evropi tudi prihodnost to je eh, bila stvar, ki je bila polskemu predsedstvu zelo pri srcu in to je treba vedno znova poudarjati, kajti pri političnih odločitvah je treba upoštevati vedno znova tudi ta vidik. Ravno kar imamo za seboj zanimivo razpravo o energetske učinkovitosti. In upam, da pri odločitvah eh, imamo ob koncu vedno pred očmi to, da želimo spodbujati industrijo. Sedaj pa želi nekaj kolegov besedo. Gospa Hibner. Dziękuję bardzo. Hvala lepa. Gospod eh, profesor je veliko krat povdaril, kako velika je bila vloga predsedstva pri oblikovanju industrijske politike ali pa na področju dela v zvezi z varno oskrbo z energijskimi viri. In eh, pred kratkim eh, smo bili v Durbanu, eh, kjer smo ugotovili, da bo ta konferenca imela veliko vpliv, kako se bo razvijalo naše gospodarstvo. In zato je moje vprašanje, kakšen vpliv bo imelo na evropsko gospodarstvo rezultat konference v Durbanu. Hvala lepa. Ja, danke sehr. Darf ich Ihnen noch mal das Wort? Hvala lepa, uh, gospod Kaliski. Oder, äh, sekunde, der Girek hat... Sekunda, še gospod Girek, morda bi najprej on dobil besedo, če se strinjate. Najlepša hvala. Imam ja dve vprašanji. Eno se nanaše na sistem patentiranja, kajti gospod Barozo je pohvalil Polsko. Zato to, eh, ker je dosegla velik uspeh na tem področju, vendar bi želel zastaviti naslednje vprašanje. Eh, kajti, eh, ko govorimo o različnih dopolnil in predlogu sprememb v to uredbo. Govorimo tudi o licenciranju in eh, če pa govorimo o 50 odstotkih, eh, ki bodo vplivali na varčevanje z eh, energijo, vemo, da trg je vsekakor odvisen tudi od Um, zahtev in tudi popraševanja eh, prebivalcev. Nakratko bi želel slišati tudi naslednje. Ali? No, doslej še nisem dobil odgovora na to vprašanje od poročevalca. Eh, ko govorimo o energetske učinkovitosti, ali obstaja ta možnost, da določena država Evropske unije poveča svojo učinkovitost za 20-30 celo odstotkov, vendar istočasno pa poveča eh, uporabnost in eh, večje, eh, več energetskih virov. Dobro, to smo si zabeležili. Gospod Kaliski, beseda je vaša odpowiadając na pytanie. Inne, czy odpowiadam na upraszanie gospe poset? Najpowiem, da, eh, kar eh, zadeva gospodarstvo različnih držav članic Evropske unije. Evropska unija kot eh, celota ne moremo uh, sprejemati enostranskih zavez za zmanjšanje porabe energije. Kajti v tej situaciji so recimo tudi države v razvoju, kajti to lahko pripelje do eh, zmanjšanja gospodarske učinkovitosti v Evropski uniji še posebej, če govorimo o uhajanju eh, virov oglika in oselitvi virov oglika. In zato je tako pomembno eh, za Evropsko unijo tisto, eh, kar se je zgodilo v Durbanu. Do leta 2015 naj bi sprejeli globalni sporazum, v okviru katerega vsi države v razvoju in to tudi potrjujem in eh, še posebej bi želel to povdariti, se bodo morale zavezati, kar zadeva zmanjševanje uporabe ogljika. Ugl In eh, tudi v okviru konference v Durbanu moramo povdariti, da eh, delo Evropske unije poteka eh, tako na tehničnem kot političnem področju in Evropska unija je podala svoje enotno stališče in povdarila svojo vlogo na tem področju v pogajanjih. Evropska unije je med eh, najbolj razvitimi in je tudi uresničila svoj mandat, še posebej, kar zadeva zaveze za mm, ohranjevanje okolja. In eh, če govorimo o platformi, ki je bila sprejeta eh, v okviru sporazuma v Durbanu, sedaj se začenja razprava o tem, kateri kakšne zaveze bomo sprejeli na se ali lahko podarimo, da so uspehi Evropske unije unešeni tudi v eh, sporazumu Durbanu na podlagi Kjotskega protokola. Sedaj pa, kar zadeva vprašanje gospoda profesorja Gereka, lahko povemo naslednje. In sicer. Na zadnje vprašanje na kratko naj povem, nanaša se na energetsko učinkovitost. Na kratko bom povedal naslednje. Lahko v gospodarstvu to eh, dosežemo, ne da bi povečali porabo energije z pomočjo patentnega sistema. Eh, Poljsko predsedstvo je želela povečati delo na področju sprejemanja teh eh, patentov in tudi z upoštevanjem eh, kompromisov eh, v času pogajanj. In ti eh, kompromisi so bili dosežene z eh, velikim in trdim delom brez udeležbe Španije in Italije. Polska, polsko predsedstvo je želelo eh, pripraviti takšno besedilo, da bi ga lahko vsi sprejeli. In Eh, tisti, ki so pripravljene, tiste države članice, ki so pripravljene eh, podpisati to pogodbo in eh, tudi z upoštevanjem določenih olajšav za mala in srednje velika podjetja. In če, na primer, sprejemamo te patente v jezikih angliško, v angliščini, francoščini in nemščini, pravzaprav mi smo v času predsedovanja menili, da bi to bila najboljša pot, da bi uporabili tri e, evropske jezike Evropskega patentnega urada in e, to smo lahko tudi vključili v e, naš sporazum. Upam, da bodo vsi lahko to sprejeli, če pa ne bodo mogli, upamo, da bomo lahko vzpostavili sisteme za sodelovanje med državami članicami in da bi to bilo lahko spremljivo za vse države članice. In sedaj še vprašanje o eh, posredovanju teh patentov za eh, različne eh, nacionalne patentne urade. Tudi tukaj bi lahko uporabili eh, možnosti, eh, ki so na razpolago. Kolega Ranclov. Eh, hvala lepa. Gospod predsedujoči, imam krajše vprašanje. Tukaj v Evropskem parlamentu smo imeli poročilo o zaprtju rudnikov. Vem, kako pomemben je premog na polskem in zato bi želel vprašati polsko predsedstvo nekaj v zvezi eh, z čisto tehnologijo za premog. Povedajo za to vprašanje. In če naj odgovorim na to vprašanje, bi želel potrditi eh, tisto, kar je že dejal gospod Poselt v zvezi z eh, to, kar je pomembno, v zvezi s tistim, kar je pomembno za polsko gospodarstvo. Mi imamo en problem, eh, kaj pravzaprav pomeni čisti premog. Ali se to nanaša na energetske bloke eh, in doseganje 40 ali 50 ali 45 do 60 odstotkov? Eh, tudi imeli smo že razprave na temo eh, terminskega načrta uporabi energije do leta 2050 v okviru skupine na visoki ravni. V zvezi s tem menimo, da spodbujanje čistih eh, tehnologij na podlagi premoga, torej govorimo o čistem premogu, seveda je to tudi eden od ciljev skupne energetske politike Evropske unije. In v eh, okviru eh, polskega predsedstva smo že razpravljali večkrat na to temo. Gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Vidim, da nihče nima eh, pripomb, tako da bomo se to točko zaključili. Profesor Kaliski, eh, lepo se vam zahvaljujem za eh, vaš prispevek, zahvaljujem pa se tudi polskemu predsedstvu. Moje mnenje je, da je bilo to odlično predsedstvo, tudi sodelovali smo krasno. Nekateri projekti so bili zaključeni, dobili smo dobre rezultate, ampak kaj je še bolj pomembno? Poskrbeli smo za to, da se je realizem oziroma da se je evropska politična razprava nekoliko bolj začela osredotočati tudi na industrijo. In to je po mojem mnenju v veliko pomoč. In v naslednjih letih nas bo to tudi spremljalo še bomo sodelovali na drugačen način v prihodnje. Hvala lepa za vse informacije, hvala lepa za eh, odlično sodelovanje in to prosim sporočite tudi vsem vašim kolegom. Še enkrat eh, bi se želel zahvaliti gospodu predsedniku od srca in tudi vsem poslancem in eh, komisiji, kajti brez vaše pomoči ne bi mogli uresničiti naših prednostnih nalog in eh, iz vsega srca v imenu polskega predsedstva bi eh, želel eh, zaželeti vsem poslancem vse najboljše in tudi danskemu predsedstvu vse najboljše v času njihovega predsedovanja. S tem je ta seja zaključena tisti, ki smo še ostali, se bomo zunaj zbrali za to, da nazdravimo na novo leto in vsi ste predsačno vabljeni. Hvala lepa.